Dobro jutro, spoštovani kolegi. Opravičujem se, da začenjamo z zamudo, ampak kot predsednik sem se zatekal v napačno dvorano. Mislil sem, da bo zasedanje tam, kjer vedno, ampak eh, zasedanje je drugje. Naš moto je, to je odbor, ki je vedno v gibanju in vedno išče nove prostore. Danes smo torej tukaj, vse skupaj prav lepo pozdravljam opozarjam na to, da bomo začeli z kratko predstavitvijo na temo izvajanja raziskovalnega okvirnega programa. To je nekaj, s čimer se bomo intenzivno ukvarjali v prihajajočih tednih in danes eh, se bomo ukvarjali z vprašanjem, kako zmanjšati birokracijo. To je vprašanje, ki je bilo jasno izraženo že v eni izmed razprav prejšnji teden. Kolegica Lena Ak je pravilno opozorila na to, da tukaj obstaja potreba po razpravi. Zato smo povabili zanimive strokovnjake, zanimive sogovornike. Upam, da bomo izvedeli kar največ. Imam pa majhno prošnjo, namreč, da se vsi držite svojega časa, dogovorjenega časa, sicer bomo imeli problem z opravljanjem celotnega dnevnega reda. To pomeni, da naj bodo naši govorniki kar se da kratki in jedrnati, da predstavijo svoja stališča. Za poslance pa to pomeni, da so tudi pri vprašanjih kratki in jedrnati, kajti včeraj smo imeli težave s tem, da bi pravočasno končali. Kot prvega pozdravljam generalnega sekretarja Kristoferja Hola. On bo govoril v imenu raziskovalne skupnosti. Izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem lahko danes tukaj in spregovorim o izvajanju okvirnega programa. Soočamo se z nekaterimi resnimi problemi in ti problemi zahtevajo našo pozornost. Prepričan sem, da lahko parlament najde ustrezno rešitev. Oprostite, pravi predsednik, ne želim vas prekinjati, ampak mislim, da obstajajo težave s tolmačenjem. Če ni tolmačenja, oziroma če ni tolmačenja zagotovljeno v vse jezike, lahko imamo težave. Bina. Ali je samo nemški kanal problem? Scheint. Very nice. Calm.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 Also, meine Damen und Herren. Torej, gospe in gospodje, obstaja problem v nemški kabini, torej ne obstaja problem s kabino, ampak s tehniko. Predlagam, da preprosto začnemo in da pač poslušamo angliščino. Tisti, ki želijo poslušati nemščino, pa mora še nekaj minut počakati. Eh, problem odpravljamo, ampak ne smemo sedaj po nepotrebnem izgubljati časa. Gospod Hal, izvolite še enkrat. Hvala lepa, predsednik. Še enkrat se zahvaljujem za to, da ste me povabili sem. Poskušal bom pa govoriti čim bolj jasno, za vsak slučaj. Morda bi moral najprej opisati organizacije, ki jih zastopam, zato da boste bolje razumeli to, kar govorim. EARTO je Evropska zveza organizacij za raziskave in tehnologije. Te organizacije za raziskave in tehnologijo, imenujemo RTO. In vseh skupaj je približno 350 po vsej EU in drugih državah. Kaj je RTO oziroma organizacija za raziskave in tehnologijo? To so raziskovalne organizacije, ki so usmerjene na misije, večina jih je v vladni lasti, nekatere vlade tudi sponzorirajo in njihova glavna naloga je reševanje pomembnih vprašanj, ki so družbeno pomembna. Običajno jih dan danes imenujemo veliki izzivi, spodbujajo pa tudi gospodarsko konkurenčnost. Morda lahko na hitro naštejem nekaj večjih in pomembnejših RTO-jev, morda se lahko pomaknemo od severa do juga. Te organizacije so naprimer VTT na finskem, Sintef na Norveškem, več industrijskih inštitutov na Švedskem, potem imamo Teknologijski inštitut, TNO na Nezozemskem, Vito v Flandriji, Fraunhofer v Nemčiji, Bej Zoltan na Mačarskem in potem tudi različne fundacije na Polskem in inštitut Carnot v Franciji in tehnološki inštituti v Španiji. RTO-ji so zelo pomembni v okvirnem programu. Fraunhofer sem pravkar omenil. Fraunhofer je drugi največji posamezni udeleženec v šestem okvirnem programu. Pet največjih RTO-jev skupaj zagotovi 1400 udeležb v projektih in to vse skupaj znaša več kot 520 milijonov evrov financiranja EU ne univerzitetne raziskovalne organizacije predstavljajo približno eno tretjino. To je torej zelo pomemben sektor. Morda še samo par besed kot uvod. Pogosto slišite, da je okvirni program predstavlja samo 5 odstotkov javnega, javne porabe za raziskave in razvoj. To je res, vendar to ne odraža pravega pomena okvirnega programa. Vedno moramo vedeti, da Nacionalni izdatki za raziskave in razvoj zajemajo tudi veliko izdatkov za infrastrukturo, naprimer za zgradbe in tudi za plače, osnovne plače za delavce na univerzah in za raziskovalce. Če želimo izključiti to porabo, oziroma če je poraba namenjena posameznim projektom, potem najboljše ocene pravijo, da okvirni program predstavlja oko, okoli 25 odstotkov skupnega, skupne porabe za raziskave in razvoj, ki so namenjene posameznim projektom. To je pomembno, ker kaže učinek vzvoda, ki ga lahko to ima. Zapomniti si moramo tudi, da je okvirni program edini obsežnejši program za raziskave in razvoj, ki podpira čeznacionalne projekte raziskave in razvoja in to je seveda zelo ključen element pri spodbojanju evropskega raziskovalnega prostora. Zato mora biti okvirni program učinkovit. Sedaj pa bom spregovoril o vprašanjih, s katerimi se soočamo dan danes. Podam vam lahko seznam, ki povzroč, stvari, ki povzročajo težave, vendar se ne želim vključiti samo v to, obstajajo določene težave pri izvajanju, ampak to je mogoče rešiti s tehničnimi izboljšavami. Obstajajo pa tudi druge težave, ki so posledica temeljnih sistemskih težav in te težave je treba rešiti, kajti drugače izboljšav ne bo. In to je stvar, o kateri želim sedaj na kratko spregovoriti. Najprej želim povedati, da je sedmi okvirni program bil namenjen temu, da bi močno poenostavili upravne obremenitve. Morda lahko omenim samo nekaj stvari. In dejansko smo tudi dosegli napredek na več področjih, naprimer aranžma za enotne registracije in nova upravna orodja, ki so bila uvedena in tudi vzpostavitev izvršnih agencij. Mislim, da se bo to v času dokazalo kot zelo koristne izboljšave. Obstajajo tudi druge poenostavitve, ki so bile ciljno usmerjene ali se že delno izvajajo, nekatere pa žal niso bile uspešne. O tem bomo prav tako spregovorili. Najprej želim spregovoriti o pavšalnih usotah, o tako imenovanih fiksnih zneskih. To je bilo predlagano kot poenostavitev, morda so poenostavitev za komisijo, ampak niso poenostavitev za večino udeležencev v teh okvirnih programih. To so velika in mala podjetja ali raziskovalne organizacije. Vedeti moramo, da večina udeležencev izvaja računovodstvo z dejanskimi stroški. Naprimer, ko gremo na potovanje v okviru teh namenov, bivamo v hotelu in letalska karta in tako naprej, ti stroški se unesejo v računovodske knjige, pod dejanskimi stroški. Dejanski stroški se navedejo v računih. Vendar komisija povrne fiksni znesek, ki ne ustreza dejanskemu znesku, ki ga porabijo in potem morajo izvajati dodatno računovodstvo, zato da uskladijo svoje račune. Morda to ni velika stvar, ampak prav gotovo ne gre za poenostavitev za udeležence. Prav tako moramo vedeti, da se lahko pojavi tveganje zaradi političnih pritiskov, kajti morda ne želijo trošiti javnih sredstev ali zagotoviti dobiček za pogodbenike. In vedno bo obstajal pritisk, da bodo ti zneski nižji od dejanskih stroškov. In tukaj želim mimo grede omeniti tudi absurdno situacijo, ki smo ji bili priča nedavno. So, o tem so poročali člani EARTA, Tam se uporabljajo fiksni zneski, obiskali so jih revizori in ti so zahtevali dokaz, da je bil denar, ki so ga porabili za določeno stvar, vsaj tako visok kot znesek, ki so ga dobili od komisije. Drugače pa bi tako ali tako morali izvajati dejansko računovodstvo. Preprosto Računovodstvo z dejanskimi stroški je najpreprostejši način za veliko večino udeležencev. In sedaj želim spregovoriti tudi o drugem vprašanju in sicer vprašanje metodologije certificiranja. To je bila ena največjih obljubljenih poenostavitev v sedmem okvirnem programu. Lahko uporabimo poprečne stroške osebja, druga pa je bolj razširjen sistem, kjer lahko uporabimo certificiranje metodologije splošnega finančnega poročanja. Po dolgem zamiku, dveh let in pol, je komisija juna, junija 2009 končno oblačila, objavila merila za poprečne stroške osebja ampak žal zdaj zaenkrat kažejo, da skoraj nihče ne more izpolniti teh meril. Prav gotovo niso prilagojena za veliko večino družb, ki združujejo stroške, ampak morda bo moj kolega iz industrije, z vidika industrije, želel o tem kaj spregovoriti. Ampak kar zadeva RTO, je, vam lahko povem, da smo zbrali podatke 30 največjih RTO-jev, torej organizacij za raziskave in tehnologijo, in povem vam, da lahko večina uporabi poprečne stroške osebja in tudi nacionalne programe financiranja in seveda tudi prejšnji okvirni program in 18 odstotkov od teh 30 največjih 80 odstotkov od teh 30 RTO ne more izpolniti meril komisije. Večina drugih pa je prav tako negotovih. Prav gotovo niso prepričani, da lahko izpolnijo ta merila. Dva od teh 30 sta se že pred več meseci odločila, da bodo v sedmem okvirnem programu uporabljali stroške za posamezno, posamezno osebje in ne poprečne stroške osebja. Pravila so se močno spremenila, to je poenostavitev, ki je praktično brez smisla, kajti nihče ne more izpolniti teh pogojev. Sploh ne gre za poenostavitev, ampak gre za preprečevanje uporabe poprečnih stroškov osebja v teh organizacijah. sedaj govorim o primerih poenostavitev. Naprimer, certifikati za revizije. Število teh certifikatov, ki jih bodo morali pogodbeniki proizvesti, je dramatično niže kot v šestem okvirnem programu. Ampak moj občutek je, da bo to iluzija in tukaj se nanašam na sporočilo komisije o revizijah 2021-2022 šestega okvirnega programa in to bo pomenilo, da bodo certifikati reviziji v prihodnosti v veliki meri nepotrebni, kajti komisija bo izvajala revizije. Sedaj se že približujemo srži problema. Kampanja komisije ex post v, v smislu šestega okvirnega programa bo imela resne posledice. Uničuje zaupanje v komisijo kot kompetentnega in zanesljivega partnerja pri raziskavah v EU. Uničuje partnerstva, ki so bila oblikovana na podlagi sodelovanja v številnih letih in poveča tudi upravno breme udeležencev v okvirnih programih in spodkopava raziskovalno politiko EU kajti udeležbo v okvirnem programu dela vedno manj privlačno. Mislim, da obstaja ozračje nezaupanja in posledice tega ozračja so zelo agresivne in to je treba ustaviti nujno, kajti v nasprotnem primeru bo vedno več organizacij izstopilo iz tega okvirnega programa. Naj vam podam samo en primer. Pred nekaj trenutki sem govoril o dveh RTO-jih, ki sta se odločili, da ne morete izpolniti meril komisije za poprečne stroške osebe in zato so se odločili, da čeprav bi si še naprej želeli uporabljati to metodologijo, v sedmem okvirnem programu tega ne bodo storili, ampak bodo uporabljali posamezne stroške osebja in čeprav uporabljajo povprečne stroške, stroške v nacionalnih programih in ko sodelujejo z drugimi, tretjimi stranmi. Razlog za to pa je, da ne zaupajo več komisiji. Ne zaupajo več zanesljivosti definiciji komisije, kaj so sprejemljivi stroški, kaj bi lahko bilo sprejeto pod upravičeni stroški danes, morda če šest mesecev ne bo več. Udeleženci v ukvirnem programu potrebujejo nek minimum pravne gotovosti, in tega minimuma več ni. Če želimo vse to razumeti, moramo razumeti naravo in posledice kampanje komisije. Te revizije so bile izvedene tako, da komisija de facto enostransko spreminja definicijo upravičenih stroškov. To so stroške, ki jih je komisija predhodno sprejela. Ampak bodimo si na jasnem, to ni problem omen samo na enega ali dva udeleženca v, v okvirnem programu. To je zelo obsežen problem. Poskušal bom raz, razložiti to v preprostih besedah. V 50 organizacijah je več industrijskih družb, ki v skladu z informacijami komisije in na podlagi revizij ex post komisije, ti so naredili sistematične težave pri oceni stroškov. Vedeti morajo, da je v prejšnjih letih vsaka od teh organizacij poročala o svojih stroških komisije in uporabljale so enake definicije in enake metodologije za pripis in izračun stroškov. Z drugimi besedami, to so naredili v skladu z običajnimi praksami in načeli računovodstva. Sedaj pa za nazaj komisija trdi, da so naredili sistematične težave in da ponovno izračunajo vse svoje stroškovne analize za vse projekte in to je lahko več sto takšnih projektov. Običajno pa dobite na voljo 45 odstotkov in račun za to je treba plačati iz lastne roke. Ena od organizacij je morala plačati 75 tisoč evrov in za to delo naročiti eno pomembno računovodsko podjetje. Zapomnite si te številke in upoštevajte, da sedaj govorimo samo o določenih primerih, ki jih poznam sam od prvih 20 RTO-jev v teh primerjih imamo skupaj okrog 2500 udeležb na projektih. In vsaka, vsak projekt zahteva tri stroškovne izjave, vsega skupaj jih imamo torej 7500. Vsako od teh je komisija podprla in potrdila vsaj dveh uradnikov komisije. Imamo torej 15 tisoč podpisov komisije tukaj ne govorimo o enem uradniku komisije ali dveh, ki se je morda zmotil pri stroškovnih izjavah. Ne, tukaj govorimo o stotinah posameznih uslužbencev komisije. Edini možni sklep iz tega je, da je komisija bila zelo neuspešna pri izvajanju programa. Organizacije so delale v dobri veri, v skladu z običajnimi načeli, in komisija je konsistentno potrjevala njihovo vedenje, ko je potrjevala njihove stroškovne izjave. Če so bile napake storjene, jih je storila vsaj tudi komisija. Sedaj pa komisija pričakuje, da bodo udeleženci v šestem okvirnem programu plačali za napake komisije. To ni sprejemljivo. Kako sem že prej povedal, komisija za nazaj in enostransko spreminja definicijo upravičenih stroškov. V pravnih terminih je to v nasprotju z pravom in kakor veste, dve organizaciji, ki sem jih pravkar omenil, sta se odločili, da bosta uložili tožbe proti komisiji. Kaj je izvor problema in kaj lahko storimo? Problem ima več vzrokov, ampak pravila udeležbe ne določajo podrobno narave upravičnih stroškov v okvirnem programu. Navajajo samo splošna načela, in glavna načela so, da morajo biti stroški realni, ekonomski, potrebni in morajo biti v skladu z običajnimi računovodskimi praksami udeleženca. Računsko sodišče je prav tako kritiziralo ta nejasna pravila in je v svojih sodbah to tudi ustrezno naslovilo in komisijo prisililo, da uporablja podobno stroge definicije ampak zakonodajalec se mi zdi, da je vedel, kaj počne, ko je izglasoval pravila. In v preteklosti je komisija tudi v času izvajanja šestega okvirnega programa ta splošna načela izvajala v skladu z razumnimi načeli. Tako je komisija lahko upoštevala razlike med državami, med vrstami organizacij, kako obračunavajo svoje stroške. Sedaj pa se zdi, da to ne velja več, kajti enotna pravila morajo veljati za vse. In to ni dobro. Kaj lahko storimo? Mislim, da moramo ločevati med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Preteklost je šesti okvirni program. V razrešnici za proračun 2007 je ta hiša oziroma parlament priporočila komisiji, da zagotovi pravno gotovost za projekte v okviru šestega okvirnega programa, ki jih je že odobrila in potrdila. In mislim, da je bilo to dobro priporočilo. Če bomo še naprej izvajali revizije ex post, bomo bolj škodili evropskim raziskavam, kot koristili proračunu EU. Če je prišlo do napak v šestem okvirnem programu, so napake storili vsi odeleženci in sicer v dobri veri in to bi morali sprejeti. Zato mislim, da bi morali poskusiti preprečiti reševanje napak iz preteklosti, ampak se posvetiti prihodnosti. Prihodnost je osmi okvirni program. Nujno potrebujemo koherenten in realističen okvir ter definicije za okvirni program zato bo potreben čas in zato, ker bo zato potreben čas, sem rekel, da zato potrebujemo osmi okvirni program. Morda bomo potrebovali spremenjeno finančno uredbo za ta okvirni program, ne vem, ampak prav gotovo potrebujemo jasna, skupno dogovorjena pravila za udeležbo. Potrebujemo tudi revizijski okvir, ki bo jasno povedal, da to ni enako kot subvencije za živinorejo, ampak je to drugačen postopek. Želim predlagati, da bi poslanci v parlamentu in v tem odboru in v odboru za nad, proračunski nadzor sprejeli pobude in povabili više predstavnike komisije in računskega sodišča, da bi sedli skupaj in se dogovorili o razumnem programu za Evropski raziskovalni okvirni program. Običajno bi lahko povabili tudi predstavnike zainteresiranih strani, zato da bi zagotovili, da bodo sklepi v skladu z realnim stanjem. To je nujna nalova. Čas za žuganje s prstom je že potekel. Imamo resen problem, ki ga je treba rešiti. Sedaj se lahko posvetimo sedanjosti in to je sedmi okvirni program 2021-2027 odeleženci v okvirnem programu potrebujejo pravno gotovost. Ali z drugimi besedami, poenostavitev gre večinoma za srednjeročno stabilnost. Izboljšati moramo upravljanje in nadzor v okvirnem programu. Vmes pa potrebujemo toleranten in realističen pristop v sedmem okvirnem programu. Z dobro voljo vseh strani to ne bo težko osnovo že imamo v členu 31.3c, kjer je navedeno, da bodo upravičeni stroški navedeni v skladu z običajnimi načeli in praksami računovodstva udeležencev. Pozivam vas, da se tej zadevi resnično posvetite, zato da bo okvirni program lahko tekel učinkovito in prispeval k vzpostavitvi evropskega raziskovalnega prostora. To je resnično nujen problem. Hvala. Najlepša hvala za to zanimivo predstavitev opozoril bi vas na to, da lahko sedaj Nemščino poslušate na kanalu 17. Tehnično tega ni bilo moč drugače rešiti, tako da za nemški prevod prosim vključite kanal 17. Naslednji je gospod Lars Palesen, ki bo predstavil stališče univerz. Še enkrat bi vas opozoril, prosim, držite se časovnega razporeda. Rekli smo 10 do 15 minut za vsakega govornika. Če bomo nadaljevali tako kot do sedaj, bomo tukaj še popovdan. Torej, resnično vas prosim, 10 ali 15 minut, sicer kolegi ne bodo imeli možnosti za to, da postavijo vprašanja. Gospod Paleson, izvolite besedo. Um, to... Hvala lepa. Zelo sem vesel, da sem lahko danes z vami. Ne predstavljam Združenja univerz, govorim samo o svoji univerzi, kot jo vidim. Da pa večina mojih mnen bo verjetno veljala za večino univerz po Evropi, še prav posebno za tehnične univerze. Če si pogledamo prvo prosojnico, potem lahko rečemo, da gre tukaj za trdo delo vseh profesorjev. Se upravičujem za to. Uvodoma bi povedal nekaj o zgodovini univerze. Ustanovljena je bila leta 1829, ustanovil jo je znani kemik in fizik Hans Christian Östed. Bil je zelo proevropski že takrat, objavljal je svoje dela v danščini, govoril pa je tudi nemško, angliško in francosko in tudi ostale jezike. Bil je resnično pravi evropejec, taki kot smo seveda tudi mi in gre torej za mednarodno univerzo, ki ima sedež na Danskem. Imamo približno 6500 študentov, kar je približno število vodilnih tehničnih univerz. Imamo približno 4500 zaposlenih in študentov, 2500 je raziskovalcev, okrog 1000 jih je podiplomskih študentov. Ne, da bi se hvalil, smo elitna univerza z močnim mednarodnim profilom. Pokazatelj Leiden Crown, ki pravzaprav edini govori o eliti univerz pravi, da smo na petem mestu med stotimi. Torej smo na petem mestu med stotimi največjimi univerzami v Evropi. Prav tako smo največji danski prejemnik sredstev Evropske unije. Leta 2008 smo pridobili okrog 29 milijonov evrov. Naj podam krajši primer, kakšno perspektivo lahko pravzaprav univerze imajo. Preden predem na to, seveda ne želim samo kritizirati stvari. Menimo, da je večina delov okvirnega programa 7 odlična. Mislimo, da je financiranje odlično in sama zamisel, da dobimo evropski denar, tudi to je izvrsno. Sveda pa se nam zdi pomembno, da Evropa deluje usklajeno. Če tega ne počnemo, potem bi vse izume iznašli v ZDA ali na bližnjem ali daljnem shodu. Tako da imam tam, naprimer, odlične prijatelje. In seveda si želim, da bi tudi te regije napredovale, vendar pa, če mi kot evropejci ne bomo skušali česa postoriti in mislim, da to počnemo, bomo zaostali. Nikjer ni zapisano, da ne bi mogli postati najrevnejši del sveta čez 30, 40, 50 let, ne 100 let. Torej, že čez 50 let bi se to lahko zgodilo. To se ne bo zgodilo, če bomo še naprej odigrali vodilno vlogo in bomo uravnotežili stvari. Preden preidem v podrobnosti, moram reči, da je sedmi okvirni program velik uspeh in da ga univerze cenimo. Tako, sedaj pa gremo na izboljšave. V sedmem okvirnem programu smo do sedaj imeli 160 tisoč udeležencev, ki so zaprosili za financiranje. 35 tisoč udeležencev je bilo udeleženih v pogajanje o pogodbah. Če bi lahko stvari izboljšali v podrobnostih in bi vsak udeleženec prihranil dva dni administrativnega dela, bi to pomenilo 2240 delovnih let, kar je ekvivalent letnega obsega raziskovalnega dela moje univerze. Torej, veliko bi dosegli, če bi zmanjšali ta birokratska bremena. In to je pravzaprav enostavno izvesti. Tako, sedaj pa nekaj stvari, ki mislimo, da so zanimive. Mislim, da ne smemo prihraniti samo denarja, prav tako moramo povečati kakovost. Zdi se nam, da je veliko razpisov preoskih, preomejenih in običajno imamo potem na koncu samo en uspešen predlog, da dobi torej končno tudi sredstva. Ne glede na to, ali bomo imeli dva, tri zelo dobre predloge, bomo financirali samo en predlog. In ko znanstveniki, raziskovalci to vedo, potem se tega projekta sploh nočejo lotiti, sploh ne zaprosijo, ker vedo, da bodo sredstva težko dobili. In to pomeni, da torej ne podpremo vseh kakovostnih predlogov. To je velika izguba. Ker najboljši raziskovalci ne pripravijo predlogov na vseh področjih, na katerih bi lahko pripravili se samo na eno področje in se na to osredotočijo. Sicer pa se morda zanašajo na nacionalna sredstva, kar je seveda vse lepo in prav, vendar pa to ni evropska zamisel. Želimo si torej širše, širša področja, ki bi dovoljevala, da bi financirali tudi več odličnih projektov na določeno temo. Še nekaj, kar bi lahko zelo enostavno dosegli, je, da teh razpisov ne bi objavljali istočasno z rokom dveh mesecev. Pomislimo praktično podporno osebje, pravno osebje, so zelo obremenjeni v teh dveh mesecih. Moramo pa jih seveda plačevati za celo leto. To ni učinkovit način izrabe sredstev. Morali bi garati vse leto. Torej, če bi to lahko razporedili skozi vso leto, bi bilo veliko boljše za vse univerze. In mislim, da bi to lahko dosegli zelo na enostaven način. Potem pa še kar se tiče usklajevanja pravil in postopkov. Imamo različna pravila in postopke za različne projekte. Naprimer, skupna tehnološka pobuda ima določen niz pravil, potem raziskave za MSP je drug tip pravil in tudi sodelovanje naslednji tip pravil. To je zelo protiproduktivno. Kajti, ko gremo nakupovati, naprimer, vemo, da lahko, ko gremo kupovati kruh ali k mesarju, uporabimo eno valuto. Vemo, da so pravila, s čim bomo plačevali, enaka. Sicer nas to zmede. Uh, In seveda potem stvari niso tako enostavne, kajti morda ne veste, katero valuto bi uporabili. Tako da mislim, da MSP-ji zaradi tega utrpijo veliko škode. Vem, da to ni ravno običajno, kot to slišite človeka, kjer še nimamo evra, vendar pa. No dobro, ne bom več govoril o tem. Kakorkoli že. Še ena napaka pri raziskavah za MSP je, da pogoji niso uravnoteženi da bi naprimer zagotovili pravice intelektualne lasnine za MSP-je, so pravila zelo neugodna za univerze in tudi za raziskovanje v Evropi. Kajti to omejuje svobodo delovanja. Pravila so takšna, da pri veliko projektih morajo univerze prenesti pravice intelektualne lasnine na določena podjetja. In seveda vsaka univerza si želi raziskovati, zato to tudi storijo. Vem, da je bilo to narejeno za MSP, vendar pa kar se dogaja je, da imajo univerze težave. Če manjš, te manjše korporacije dobijo večje ugodnosti, potem je to slabše za raziskovanje. Mislimo, da bi bilo zelo dobro tudi, če bi manevrski prostor za uradnike pri komisiji omejili. Raziskovalci menijo, da je veliko odvisno od posameznega uradnika, če bo projekt sprejet ali ne. Če se na primer zamenja uradnik med izbiro, potem vemo, da je to zelo vezano na osebo. In to ni razumno, pa tudi ne praktično, ker to ni dober signal za raziskovalno skupnost. Še en predlog. Vem, da boste morda dejali, da to ni smiselno. In temu se tudi ne želim izogniti, ker vem, da bodo to tako ali tako dejali. Vendar pa. Bil sem na veliko položajih v svoji karieri, v akademskem svetu, v industriji, nekje vmes. Veliko krat je bilo mnenje organizacije, da je očinkovita, kot se le da. Ko sem postal izvršni direktor, sem dejal, to bomo spremenili, pa so dejali, ne, to se ne da, to smo že poskušali. In tu je potrebno vodstvo. Po mojih izkušnjah je v vsaki organizaciji zelo težko prihraniti pet, ne mogoče, dva odstotka. 50 odstotkov pa zelo enostavno. Dva odstotka, zakaj se to ne da prihraniti, ker gremo v podrobnosti. Naprimer, le uporabljate svinčnike, pišete na, obe, na obeh straneh pa še vam ne uspe prihraniti 2 odstotkov, 5 odstotkov, je že nekoliko lažje, ker morate razmisliti. 50 odstotkov pa je zelo enostavno, ker potem reformirate celoten sistem. Torej, potrebno je biti ustvarjalen. In ko ljudje morajo biti, so zelo ustvarjalni. Tako da imam nekaj predlogov, ki se morda zdijo naivni in ki morda boste rekli, so izraz tega, da ne vem, kaj se dogaja, vendar pa lahko bi to storili. Prvi predlog. Rok 60 dni za vrednotenje prošen. Danes je ta rok približno 159 dni. Kako bi to lahko spremenili? Tako, da bi hitreje doseje dobili tisti, ki bi morali zadeve vrednotiti, vendar pa naj povem še, da naj ne bi samo predlagali rešitve, želimo in morali bi govoriti o rezultatu, o cilju. Torej, teh 60 dni bi moralo biti uvedenih. In če bi potem dejali, da se to ne da storiti, bi vi kot politiki lahko našli koga drugega, ki bi to lahko storil. To počnemo v industriji in tudi v akademski sferi. Drugo priporočilo, da bi uvedli roke 60 dni za zaključek pogajanja v pogodbi. Tudi tukaj ta pogajanja trajajo veliko dlje. In po mojih izkušnjah ne dobimo više kakovosti, če za to porabimo več časa. Če imamo bolj kratek rok, lahko to včasih tudi zviša kakovost projektni uradniki ne morejo dvakrat za dodatne podatke in tako, ali pa da lahko zaprosijo za dodatne podatke samo dvakrat, naprimer. In ko bodo to vedeli, bodo tudi resnično dobro premislili o stvarih, kajti vedeli bodo, da imajo rok, kolikokrat lahko zaprosijo za dodatne informacije. Potem bi, naprimer, lahko rekli, da morajo te dodatne podatke predlagatelji podati v desetih dneh. In lahko vam povem, da bo večina univerz to lahko storila v desetih dneh tudi, če bomo morali delati čez vikende. Moja univerza vsekakor, kajti potem bi skrajšali ta čas iz 120 na 60 dni in to bi bilo zelo dobro. Potem še nekaj za univerzo moje velikosti ni to tako pomembno, vendar pa za tiste inštitucije, ki so manjše in ki imajo manj izkušen, bi bilo zelo dobro, če bi povečali preglednost s priročnikom za pogajanje v pogodbah s temeljnimi usmeritvami, kajti tako bi ljudje z manj izkušnjami lahko dobro sledili postopku. Velike inštitucije, žal mi je, da tako pravim, si želijo veliko birokracije, kajti potem manjšim ne uspe. Tega si v Evropi ne želimo. Želimo si, da bi vsi sodelovali, tako da mora tudi za manjše institucije in za tiste z manj izkušnjami to biti možno. Prihajam z tehnične univerze, torej vidite, da predlagam razvoj celostnega internetnega sistema za predloge pogajanja in poročanje. To bi lahko zelo enostavno storili. To bi lahko razširili iz programa IKT na celoten evropski sistem. In potem še zadnji nasvet, tudi moj predhodnik je to že dejal, da bi končali s prehodom iz 60-odstotnega pavšalnega modela do modela celovitih stroškov. Mislim, da je edini ta sestavni tisti, ki deluje in mislimo, da bi to morali uvesti. To je najboljši sistem. Če pravite, da to ne deluje, to neumnost, to je najboljše za EU, za računovodje. Najlažje se z njim upravlja, to bi morali storiti. In na koncu, ne pozabite, da, je, da so raziskave drugačnega značaja kot naprimer kmetijstvo. Mislim, da je nadzor pomemben, vendar pa resnično bi morali nadzirati rezultate raziskav. Sedaj preverjate, ali smo se peljali s taksim ali avtobusom. Seveda ne pravim, da to ni pomembno, vendar pa skoraj da pravim, da je to nepomembno. Ali ne bi bilo bolj pomembno če bi računovodje preverili, ali smo dosegli cilj. Raziskave torej. In da bi se seveda izogibali tudi mikro opravljanju. In da bi skušali zagotoviti kar najboljše raziskave v Evropi. To si, tega si vsi želimo. Najlepša hvala tudi zato, da ste se držali svojega časa kot naslednjega predstavnika industrije. Sedaj predstavljam gospoda Vanden Bizma, ki je iz eh, skupine, delovne skupine za raziskave in tehnološke inovacije Business Europe. Thanks. Thank you very much, dear Mr. Royal. Hvala lepa, gospod Royal, gospa Ek, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Naj začnem s tem, da se zahvalim članom odbora ITRE za to, da ste povabili predstavnika Business Europe. Business Europe predstavlja več kot 20 milijonov majhnih in srednje velikih podjetij, eh, ter velikih podjetij po celotni Evropi. Najprej bom govoril o pozitivnih vidikih. Menimo, da številni, številna podjetja lahko profitirajo od tega, da se udeležijo raziskovalnih programov. Ena izmed glavnih prednosti je ta, da lahko izboljšajo lastne raziskave in razvoj v podjetjih in na ta način lahko podjetja uh, delijo svoje izkušnje, lahko uh, javno financiranje omogoča podjetjem, da izvajo tudi več raziskav in razvoja, kot bi ga lahko sicer. In potem imamo tudi novo znanstveno in tehnološko znanje, ter imamo možnost, da imamo dostop do naprednih zmogljivosti na področju raziskav. Prav tako to spodbuja intersektoralno mobilnost raziskovalcev med podjetji in univerzami. Pomembna prednost je tudi ta, da okvirni program um, predstavlja zaupanja vreden okvir za sklepanje partnerstev. In to je izredno pomembno zaradi globalnih trendov skupnega sodelovanja. Vsak raziskovalec v Evropi lahko pokliče katerega koli raziskovalca v Evropi in uh, se dogovori za sodelovanje, brez da bi se moral uh, Eh, brez da bi moral skrbeti za pravila tega sodelovanja, saj že imajo takšen ustrezen program, okvir pravil. Sedmi okvirni program je ponudil tudi nove inštrumente, ki so pomembnega pomena za industrijo, tako kot naprimer finančna anažma za porazdelitev tvegan, skupne tehnološke inicijative, ki izhajajo iz eh, evropskih tehnoloških platform, ki izhajajo iz šestega okvirnega programa vse te potencijalne koristi pa vseeno niso preprečile, da bi udeležba podjetij še naprej padala. Torej, to je padlo iz 39 eh, v FP4 do 31 v FP6 in um, udeležba zasebnega sektorja v FP7 trenutno znaša 25,3 odstotkov. Kje so razlogi? Razlogi so v um, slabem vplivu velikega administrativnega bremena za podjetja. Namreč imamo uh, zapletena pravila glede udeležbe, potem imamo tudi vprašanje stroškov za osebja in pa tudi huda administrativna bremena. Vsa ta tri področja so nasprotju za trendi znotraj poslovne skupnosti, kjer uh, so najbolj pomembne učinkovitost in pa hitrost v luči globalne konkurence. In posod najdemo enake probleme, torej zapletenost in pa majhna toleranca, kar se tiče tvegan. Prepoznavamo, da je komisija si zelo prizadevala za to, da bi lahko dosegla poenostavljanje v FP7, ampak let še ni bil prebit. naj si ogledam vse te, vsa ta problematična področja. Obstajajo nekatere izboljšave v primerjavi med FP6 in FP7, tako imamo naprimer eh, neizterjava um, eh, zneskov, ki so prišli iz skupnosti in pa zmogljivost enkratne registracije, tako da se podjetje registrira samo enkrat. Vendar pa je dostop do FP7 še vedno zapleten in zamuden. Glavni problemi, ki so jih, ki so jih identificirala podjetja, je naslednje. Zapletena pravila za udeležbo, eh, veliko število inštrumentov, neravnovesje med eh, akademičnimi in industrijskimi ocenami, potem tudi pomankanje harmonizacije pri svedbi skupnostnih pravil in načel. Um, tako naprimer pri eh, po, izpogovanju podjetij uh, oziroma pogodb in tako naprej in pa tudi uh, poljubna interpretacija mandatov posameznih uh, pristojnih za projekte. Vse to so osvetlili že moji kolegi. Torej, gre za nek nov problem. Ker so podjetja vedno bolj eh, globalna, morajo imeti tudi mm, računovodske sisteme, ki izpolnjujejo določena pravila in kriterije. V novih pravilih FP7 pa morajo podjetja ponuditi posa, oziroma zadostiti posamezne računovodske zahteve, ki ustvarjajo nove stroške, brez da bi v bistvu zmanjšali tveganja. In če zlasti nas skrbi to, da komisija več ne bo sprejemala stroškovnih mest ali pa metodologije za povprečne stroške. Čeprav je to v splošni uporabi, tako v industriji, kot tudi v raziskovalnih organizacijah in to sprejemajo tudi nacionalne revizijske oblasti. vendar pa je to ustvarjalo nova administrativna bremena in to še dodatno zapleta zadeve. V FP7 uh, imamo stroške take, da je to do pol milijona na podjetje in to vsekakor prepričuje podjetje pri tem, da bi se udeležili v tem programu. Zato obžalujemo odločitev komisije o poprečnih stroških in kriteriji, ki so bili imenjeni junija 2009. Ti jasno ne odražajo odstavkov 117 in 118 resolucije Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009. V bistvu je situacija še slabša kot v šestem okvirnem programu. Tretje področje so izkušnje iz skupnih tehnoloških pobud. Tukaj se kažejo nove oziroma podobni problemi glede administracije in pa zapletenosti in prav gotovo se lahko naučimo veliko. Sam FP7 je velik uspeh in vsi udeleženci so zavezani k temu, da bi bil kaj čim bolj uspešen, vendar pa pristop eh, zahteva nove izboljšave, preden bi vzpostavili nove skupne tehnološke pobude. Naslednji govornik bo govoril o pobudi eh, Clean Sky in zato bom sam spregovoril o ugrajenih um, računalniških sistemih, kjer sem sam uh, vključen. Uh, prav tako pa se nanašam na uh, ENIAC, ki se ukvarja z nanoelektroniko. Članstvo v vseh teh uh, javno-zasebnih partnerstvih vključuje komisijo, pa tudi um, druge akterje na področju raziskav in razvoja, pa tudi druge um, drugih 20 članov in eh, pridruženih držav članic, eh, pridruženih držav. Eh, trenutni skupni projekti se dogajajo na osnovi člena 171 pogodbe, ki vse doslej ni bil uporaben za to, da bi vzpostavili projekte na področju javno-zasebnega partnerstva. In uh, zato je celoten sistem preprave trajal tri leta. To je bil zelo zapleten proces, uh, kljub eh, tesnemu sodelovanju odeleženih strani. Poleg tega so ti skupni projekti eh, spadali pod statute skupnostnih teles in to v bistvu pomeni, da finančna uredba in eh, uredba glede osebja, ki velja za Evropske unije, tudi tukaj velja. To je pripeljalo do zapletenih postopkov in do zamud pri tem, da bi skupni projekt postal popolnoma operativen um, udeleženci, ki sodelujejo v takšnem skupnem projektu, so lahko tudi podvrženi večkratnim revizijam. Sedaj bi predstavil tri priporočila. Jasno je, da so potrebne uh, poenostavitve, ne samo za skupne tehnološke pobude, ampak tudi za FP7 kot takšen. Business Europe uh, Eh, predlaga, da bi zmanjšali število informacij in podatkov, ki so potrebni za projekte, da bi zmanjšali število uradnih dokumentov, da bi skrajšali čas za plačilo eh, in pa za poročila o projektih. Ehm, to, da morajo majhna sine velika podjetja čakati tri mesece na plačila, je nespremljivo. In eh, potrebno je, da bi imeli jasen tudi letni proračun za vsako tematsko pridnostno nalogo. In eh, FP mora biti bolj dostopen strani majhnih in srednje velikih podjetij, saj potrebujemo novo kategorijo posebnih partnerstv, ki jih poznamo tudi s FP5. Prav tako si želimo načelo skupnega in odgovornega partnerstva. To smo omenili tudi na konferenci v Bruslju. Eh, gre za smernice glede tega, kako bi naj skupni programi delovali dobro. Now, the current problems with average eh, personnel Prav tako se moramo posvetiti tudi uh, eh, poprečnim stroškom za osebje in eh, zauzemamo si se za urne postavke za osebje. Na ta način bi industrija lahko lažje upravljala projekte na ekonomičen način, srednjeročno, bi morali revidirati tolmačenje komisije eh, iz finančne uredbe in to mora biti v skladu z mm, resolucijo Evropskega parlamenta 23. aprila 2009, ki poziva, da naj eh, komisija ne prisili podjetje v to, da bi se odmaknjalo od svojih ustaljenih praks. In eh, ta mnenja parlamenta so bila večkrat ponovljena. Europe. calls for a new approach based on risk tolerance Prav tako pa si želimo, da bi lahko imeli eh, postopke, ki bi temeljili na zaupanju, da bi zmanjšali stroške transakcij. In tukaj zaupanje je ključnega pomena. Trenutni institucionalni sistem pa je paraliziran zaradi politične potrebe potem, da bi se izognili tveganjem upravljanja. Ekonomično gledano, stroški transakcije v povezavi z okvirnim programom so uh, popolnoma neuravnovešeni. V bistvu stroški presegajo koristi in eh, obstaja nevarnost, da se, bo to, da se bodo ti stroški še povečali, ko bomo to uh, presegli tudi v druge. V, druge centre, naprimer eh, raziskovalne centre, eksekutivne eh, oziroma izvajalske agencije in tako naprej. Jasni, jasne ovire izhajajo iz finančne uredbe, naprimer trenutno opazovan uh, nič tveganja, nič uh, uh, stroškov. To je nespremljiv način. Uh, Zato moramo znotraj trenutnih meja finančne uredbe, komisija ne more predstaviti znanš, znatnega zmanjšanja administrativnih bremen, ne more doseči več kot pa dva odstotno izboljšanje, kakor je omenil že predhodni govornik. Mi pa potrebujemo vsaj pet odstotno izboljšanje. Finančna uredba bi zato morala biti prilagojena in spremenjena. In to se mora zgoditi v prihodnji četrti reviziji te uredbe, tako da bi dobili izjeme za raziskave in razvoj, da bi lahko pokrili določeno stopnjo tveganja, ki je nujno potrebna za takšna dejanja. Finančna uredba je tudi manj primerna za javno-zasebna partnerstva pojem zasebnega partnerstva tukaj spoh ne obstaja. Finančna uredba bi zato morala biti spremenjena tudi v tem smislu. Morala bi dovoljevati skupno tehnološke pobude in pobudne strukture, brez tega, da bi to imelo status skupnostne zmogljivosti, čeprav skupnost prispeva v proračun teh teles. Novo sprejeta pogodba želi doseči skupno raziskovalno območje, kjer bi lahko raziskovalci, znanstveniki in znanje prosto krožilo, prosto se gibalo. Pozivamo vse evropske institucije, da naj eh, sprejmejo pristope, eh, ki bodo pokrili tveganja in da naj eh, spodbujo tudi zasebno javna partnerstva. Uh, vem, da je težko to doseči, ampak Business Europe računa na ta odbor, da bo odbor pomagal pri tem to doseči. Hvala lepa. Jasni ste bili in uh, tudi držali se, ste se svojega časa. Kot naslednjega, prosim gospoda Erika Dutrijata, ki je izvršni direktor čistega neba. To je skupna tehnološka pobuda. Če bo tehnika delovala, bo lahko govornik predstavil svoj govor. Izvolite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs. Hvala, gospe in gospodje, spoštovani poslanke in poslanci. Spregovoril bom v francoščini. angliščina je seveda skupni jezik clean sky oziroma čistega neba. Jaz pa bom govoril v francoščini. Vseeno pa bodo diapozitivi, ki vam jih bom pokazal, v angliščini. Cilj te predstavitve je, da se ne spuščamo v podrobnosti ciljev naše, našega čistega neba, ampak predstavil bom samo vidik ali dva te skupne pobude. Ustvaril nas je Akare oziroma tehnološka platforma kot odgovor na znanstvene potrebe in za spodbujanje raziskav tudi na letališčih. Akare je razdeljen na dva dela v zvezi, v zvezi z okoljem, na hrup in na druge okoljske vidike. Mi smo odličen primer javno-zasebnega partnerstva na tem področju. Čisto nebo je zagotovilo, da je industrija na pravi poti. 80-odstotno zmanjšanje emisij dušikovega oksida in tudi raziskave, ki se tukaj izvajajo. Posveča se integriranim sistemom, tehnologijam in demonstracijam, pogosto tudi med leti samimi. Če si ogledamo operativno stran Akareja, je čisto nebo javno-zasedno partnerstvo. To pomeni, da je to skupna tehnološka pobuda ali JTI. Gre za skupni, skupno družbo, ki je bila ustvarjena leta 2007. Smo udeležena stran in kakor vidite, smo pripravili celoten program, da kaže, da smo demonstratorje integrirane tehnologije, imamo različne helikopterje, tračna plovila z rotorjem in smo tudi tehnički ocenjevalec, ki predstavlja znanstveni model, na podlagi katerega lahko samostojno ocenimo različne projekte. Prav tako pa lahko dobro ocenimo to, kar je bilo že doseženo. Imamo šest osi ki jih usklajuje tandem dveh industrijskih vodij. Še čisto na kratko o tem, kako delujejo javne finance. Imamo tri vrste udeležencev. Na eni strani so vodje, ki sem jih pravkar omenil, po drugi strani pa imamo tudi pridružene člane teh vodij, ki so združeni, naprimer druge industrije, raziskovalna središča in ti dve kategoriji predstavljajo člane čistega neba, ki so v to vključeni za celoten, celotno trajanje programa. Danes imamo 84 članov, ki so združeni v grozde. Tretja kategorija pa so partnerji in ti partnerji so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki se izvaja povprečno vsake tri mesece in vključujejo pogodbe v trajanju dveh let. Če govorimo o deležu financiranja, prihaja 50 odstotkov iz, od članov industrije, imamo pa tudi skupno upravljanje in to upravljanje izvaja upravni odbor, imamo 12 industrijskih vodij, 6 pridruženih članov in seveda Evropsko komisijo, ki ima pravico veta na glavne odločitve, ki se spremejo, kar zadeva izvršno ekipo skupnega podjetja, ta koordinira vse skupaj in bo k malu postala avtonomna, če bo seveda komisija to odobrila. Sedaj se želim vrniti k lepši sliki. čisto nebo, je organ skupnosti. Ravnati mora v skladu z finančnimi uredbami in z pravili, ki veljajo za osebje. Vedeti moramo, da veliko prilagoditev ni bilo izvedenih, čeprav se bom na to še vrnil. Čisto nebo so označevali kot z veliko nestrpnosti strani industrije, kajti postopek odločanja v komisiji ne bi bil zelo počasen in tok. Mislim, da pri tem, ko se poskušamo rešiti slabih stvari, da ne bi smeli se rešiti tudi dobrih. Izvajanje je en pomemben vidik in skupna tehnološka pobuda in tudi odločitev, ki je bila sprejeta, je zelo pozitivna načeloma in treba jo je ustrezno uporabljati. Od pomladi naprej se je na področju čistega neba veliko stvari pospešilo. Imeli smo razpis in na podlagi tega so bile podane tudi pogodbe, ki so več ali manj v skladu z merili in tudi roki. Imeli smo velike proračunske težave v zvezi z letom 2010, pospešiti smo morali zaposlitev 21 ljudi za izvršni odbor in izvajati smo začeli tudi skupno prizadevanje. In komisija sodeluje skupaj s temi petimi JCI, in tudi industrijo in še pred decembrom naj bi predstavili priporočila za prihodnost teh javno-zasebnih partnerstev na področju raziskav in vse to kaže, kje smo danes in to, da lahko na prihodnost gledamo pozitivno. Treba je poudariti kakovost ocene te skupine, ki jo sestavljajo uslužbenci iz različnih del, delov komisije in tudi iz različnih agencij. In to so vse ljudje, ki sodelujejo z Evropsko komisijo. In mislim, da je to zelo pozitivna lastnost za prihodnost. To skupno prizadevanje je združeno tudi na vsakodnevni osnovi in združuje zasebno-javna partnerstva in združuje tudi različne tradicije, zato da lahko združimo svoje znanje in pripravimo nekaj novega. Smo v tesnem stiku z državljani. Kajti zrakoplovi imajo različne vplive na državljane. Če bo to dobro delovalo, bomo lahko močno presegli izvirno pobudo. Razlikuje se od drugih izvajalskih agencij, gre za neko novo vrsto, ne vemo natančno, kako bo to izgledalo, ampak mislim, da je to nekaj, s čimer smo imeli v preteklosti težave, ampak obenem to predstavlja tudi priložnost. Velika ovira pa je regulativni okvir, ki ga imamo in se razlikuje od tistega, kateremu je podvržena komisija. To pa označuje tudi reforme, ki so bile izvedene v preteklih letih. Ta nova stvar naj ne bi bila preveč eksotična in zato se je pojavila pobuda, da bi stvari vrnili nazaj na izvirno osnovo, to pa seveda škodi vsebini. Vprašanje ni, kaj zavira vzpostavitev skupnega prizadevanja, ampak tveganja, s katerimi se soočamo za prihodnost. Potrebujemo novo osebje, ampak zato sredstev v proračunu ni, zagotoviti moramo tudi sposobnost preživetja, in tudi postopke za javne razpise, tudi tukaj se pojavljajo težave. Vse to pa je povedan, povezano s proračunom, čeprav imamo več možnosti, kot, smo, kot jih imamo tradicionalno. Imamo te dolgotrajne postopke, ki povzročajo težave. nov izvršni direktor strani industrije je tukaj in moram biti skromen, kajti imam neko določene izkušnje, ne pa tudi preveč. Odkrito pa moram povedati, da sem presenečen. Prvi razlog, zakaj sem presenečen, je zaradi tega, kako se poskušamo izogniti tveganju. Mislim, da je to pot, ne pa upravičitev za birokracijo. Sveda, nihče ne trdi, da si ne bi smeli prizadevati za preprečevanje goljofij, ampak preveriti moramo, da so revizije in finančne operacije takšne, kot je treba ampak gre za vprašanje, ali si za to tudi dejansko prizadevamo. En, ena glavnih skrbi za agente je, da so v skladu s pravili, ne pa da so v skladu s cilji. Torej, ne upoštevajo vsebine raziskovalnega programa. In to ne velja samo za komisijo. Ko govorimo o skupnih prizadevanjih za prihodnost, mislim, da bi morali govoriti o ničnem tveganju v zvezi z upravnimi pravili. In če ne bomo nič tvegali, se stvari sploh ne bodo spremenile v naslednji reviziji. Se bomo morda torej soočali s tem, da ne bi imeli tvegan. Ampak to je grožnja za naše prihodnje dejavnosti. Zdi se, da je računovodsko upravljanje v, des, v višini 10 tisoč evrov ali manj bolj pomembno od tega, da je 10 milijonov, ki je uloženih v nek projekt, dejansko uloženih tako, kot je treba. Zato izogibanje tveganju in cilj po ničnem tveganju dejansko ni to. Čas, ki ga porabimo za to, da se izognemo tveganju, bi lahko porabili za delo na vsebini direktor za kakovost standardov v skupini iz industrije, je povedal, da razume potrebo po nadzoru, ampak v preteklem letu se je pogosto pokazalo, da je treba razširiti obzorja in pri tem se seveda ne izogniti področju, v katerem smo. Tukaj govorimo o zunanjih in notranjih revizorjih. To zadeva tudi vse standarde, ISO in tako naprej. To je zelo zapleteno in dolgotrajno. To čisto ne bo. Ravnamo v skladu s svojimi izkušnjami in nadzor in spremljanje nam seveda ni tuj. Vsakega skrbi za denar in potrebujemo določena pravila, gre za skupno prizadevanje skupen projekt in kot takšen se mora tudi izvajati. Ampak čisto nebo se je začelo zato, ker, ker bi to moralo biti ustrezno javno-zasebno partnerstvo, ne pa nek posvetovalni odbor. Zato to povzroča veliko pomislekov. Treba je zagotoviti, da bomo ravnali v skladu z resnimi pravili, ne pa, da bi slabo vplivali na možnosti oziroma priložnosti. V prihodnosti je mogoče, da se bomo dogovorili o določenih postopkih, ki se bodo razvili, imamo pravila, imamo tudi tolmačenje teh pravil. pogosto opazimo pri vsakodnevnem delu, da obstaja vedno več ravni, vedno več stopen nadzora in pregleda. In to prav gotovo ni nekaj, kaj prihaja samo od komisije ali od skupnega prizadevanja, ampak je to politično vprašanje, kaj ti vedeti moramo, kaj pričakujemo od ljudi, ki delajo v javnem sektorju. Ali pričakujemo, da nečesa ne storijo, da ne delajo napak, da so vedno v skladu z nečim, da izvajajo upravljanje ustrezno. Mislim, da bi to morali natančno preučiti. Trenutno skupne tehnološke pobude so eksperimentalne in vzpostaviti moramo pogoje, v okviru katerih se to lahko ustrezno izvaja. raziskave že po naravi vključujejo tveganje. Mislim, da bi morali biti pogumnejši, upravljanje je pomembno, ampak zagotoviti moramo, da se tega problema rešimo na drugačen način. Če želim povzeti, se ne bom podal v spremljanje skupnih tehnoloških pobud ali v pravila zato da bi lahko čim prej začeli izvajati dejavnosti in sprejemali odločitve. In če ne bomo vnaprej določili tistega, kar želimo doseči, potem nam ne bo uspelo izvesti teh dejavnosti, za katere si prizadeva. Čisto ne bo. Hvala lepa. Hvala lepa vsem govornikom nekoliko smo bili daljši, kot je bilo predvideno, smo pa slišali veliko koristnih informacij. Zato prosim, da sedaj, ko boste spregovorili poslanci, poskušate biti čim krajši, da postavite foto vprašanja. Imamo tudi predstavnika komisije sveta. Eh, na to bomo slišali odgovore naših strokovnjakov. Naprej, gospa Karvaljo. Hvala predsednik, hvala govornikom za zanimive predstavitve. Rada bi povdarila naslednje. Gre za to, da se osredotočamo na postopke in ne na vsebino projektov. Zato se mora to spremeniti spremeniti. Potrebujemo kultura zaupanja. Kultura zaupanja pomeni tudi, da moramo spremeniti finančno uredbo. Številni postopki predstavljajo zaščito samih uradnikov. Pomembno je, da to spremenimo, to je pomembno sedaj in tudi eh, v prihodnosti bo pomembno, če bomo želeli izgraditi evropski reskovalni prostor. Imamo pomembne inštrumente. Eh, en izmed govornikov je omenil 171, imamo pa tudi 169, eh, to je skupna izvedba med državami članicami in komisijami in komisijo. To so um, zapleteni postopki, ki trajajo tri leta. Ne moremo izgraditi skupnega um, raziskovalnega prostora za členi, kako so zapisani danes. Potrebujemo poenostavljene postopke in uh, zato moramo spremeniti finančno uredbo. Medtem bi želela povedati to, da se zelo strinjam z dvojn, kar lahko naredimo v okviru trenutne finančne uredbe. Lahko imamo manj podvajanja posameznih skem za tiste, ki vlagajo prošnje. Je zelo zavajajoče to, da imajo toliko različnih schem. In potem drugič, čas, ki ga potrebuje komisija za to, da bi odobrila prošnje in da bi eh, odobrila plačila. In kasneje pa imajo. Uh, tisti, ki so vložili prošnjo, zelo malo časa, da pošljajo eh, poročila, čeprav so, je prej komisija potrebovala tri ali šest mesecev, da se skupaj odobrila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kore Rade Kampoš. Obrigado, senjor prezident. Prije komplementar už orador. Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti govornikom in želim jim čestitati za odlične predstavitve, ki smo jih slišali. Vsi ste bili precej kritični in česa drugega niti nismo pričakovali. Kaj ti kultura, ki vlada na tem področju, je prej negativna. Sam je pa izpostavil še neko negativno točko. Ena se nanaša na majhnja področja na majhne udeležence. Ti bodo še vedno um, na slabem zaradi številnih birokratskih ovir, ki jih morajo prebroditi. Težko je, da majhno podjetje prebrodi vse te ovire, kot pa veliko podjetje. In uh, ne obstajajo samo posamezne ovire, nekatere pač morajo obstajati, ampak gre tudi za negotovost, ki pri vseh teh problemih obstaja. Kar se tiče notranje političnega vidika, gre za to, da so pač potrebne določene ocene, potrebno je preverjanje, vendar pa to prinese še dodatne zaplete in potem imamo prevenjanje računov, imamo notranje revizije, da se pogleda, če se vse pravilno izvaja. Um, in včasih to pač predvidevajo zakoni, zato se to izvaja. Vendar pa ne bi bilo presenetljivo, ni presenetljivo, da se to birokracijo odklanja. Vendar pa je določena stopnja birokracije potrebna, potrebna je določena stopnja discipline. Lahko pa bi bilo tudi tako, da bi se pravila igre spremenila. Pogosto se spre, spremenijo pogosno, pogosto. Sedaj imamo še štiri leta sedmega okvirnega programa in a, v času teh let moramo a, nekaj spremeniti. Parlament ima zato tudi vse potrebne inštrumente. Moramo opozoriti tudi na to, da je nujno potrebno, da se osredotočimo na vsebine pri raziskavah in da ne dajemo pomena samo samim postopkom. Prav tako je pomembno dodatno izobraževanje, prav tako je pomembno, da upoštevamo vse dejavnike, ki vplivajo na udeležence. Veliki raziskovalni inštituti se ne morejo zanašati samo na um, zunanje revizorje, potrebujejo tudi notranje. Uh, in uh, za velika podjetja je to bolj enostavno, za majhna podjetja je to že teže. Vendar pa potrebujemo te informacije in uh, to je možno samo, če so pravila jasno postavljena in če se jih tudi držijo. Hvala lepa, gospod Wagner. Muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero sumarme a la felicitación que han eh, pronunciado otros oradores. Hvala lepa. Rad bi tudi sam pohvalil današnje govornike. To, kar so nam povedali, je resnično zanimivo. Podali so številne podrobnosti in lahko pozdravimo tudi kritični duh, ki so ga izrazili. Sedaj, ko sem to povedal, bi želel uh, omeniti področje, ki dosedaj ni bilo omenjeno. In uh, to bom storil z pogledom naprej. V mislih imam bodoči okvirni program, In uh, potrebno je poštevati tudi vlogo parlamenta. Potrebno je povezati svet uh, oziroma raziskave za svetom industrije. Rezultati morajo biti sporočeni širši javnosti. To je pomembno za dobrobit vseh v Evropi je od, od tega je odvisen uspeh raziskovalnih projektov. Rad pa bi obranil tudi tisti del raziskav, ki ne ponudijo jasnih konkretnih rezultatov. Gre za čiste raziskave, gre za takšne raziskave, ki niso usmerjene v proizvodnjo nečesa otipljivega. Če si ogledamo prizadevanja univerz, podjetij, če si pogledamo financiranja institucij, se moramo vprašati, kaj se bo zgodilo z raziskavami, ki so prav tako pomagale pri napredku Evrope. Kaj bi naredil, naprimer, Emanuel Kant, če bi zaprosil za ta okvirni program, za svojo kritiko eh, razuma? ali bi mu kdo posvetil kakršnokoli pozornost, enako bi veljalo za Schopenhauerja in za preostale mislece. To bi želel izpostaviti. Univerze in raziskovalci morajo biti kritični, morda se včasih zdi, da njihovo delo tudi ni posebno smiselno, ampak eh, dolgoročno gledano bodo prav gotovo pomagali družbi pri razvoju. Gutierrez. Hvala lepa za odkritost vsem govornikov. Rada bi spostavila nekaj točk. vsi se strinjamo, da imamo zelo velika birokratska bremena in sistem ni prilagojen potrebam družb. Zlasti, če si ogledamo majhne raziskovalne skupine, ki nimajo časa, da bi se ukvarjali z toliko birokracije. Morajo predstaviti poročilo o svojem projektu in nimajo časa, da bi se ukvarjali z birokracijo. To vsi vemo naj predlagam nekaj možnih eh, rešitev, nekaj predlogov. Prvič, strinjala bi se z gospodom Kravaljom, ki podarja potrebo po novi finančni uredbi. Ampak pri tem ne smemo pozabiti na to, da so bile bivše finančne uredbe takšne, da je v bistvu parlament poslabšal zadeve skupaj z računskim sodiščem. Parlament se mora v bistvu opravičiti. Vsi govorimo o zmanjšanju administrativnih premen, vendar pa, ko moramo resnično ukrepati, potem eh, vsi uvedemo svoje oziroma predstavimo svoje predloge sprememb, zato da bi izpadli kar najbolj skrbni. Potrebujemo jasno sistematično vizijo, potrebujemo liberalizacijo celotnega postopka. Ugotoviti moramo, kje so tiste ovire in to si moramo ogledati skupaj z računskim sodiščem. Seveda je to spet vprašanje eh, zaupanja. V parlamentu smo imeli nekaj let nazaj resen problem, namreč. Računsko sodišče je, zače, je želelo, da bi raziskovalci um, oziroma so jih želeli predstaviti na napačen način in morali smo reči, da raziskovalci ne delujejo na takšen način. Tukaj se ukvarjamo z nečim drugim, kot pa so naprimer uredbe glede strukturnih eh, skladov in tako naprej. Tukaj situacija je drugačna. Če se ogledate, kaj počnejo uradniki. Torej sedaj imamo čezmejno financiranje v sedmem okvirnem programu in zato potrebujemo skupno upravljanje. ne moremo govoriti o novih kriterijih za naprimer izgradnjo cest in tako naprej, pa raziskovalce tukaj sploh ne vključimo. In še zadnje, kar se tiče razpisov. Poglejte si, kaj se danes jutraj dogaja v svetu. Eden izmed problemov je ta, da komisija ne upošteva tvegan in enako velja za uradnike vsi moramo prevzeti določena tveganja v življenju. To jim moramo jasno povedati. Vendar pa, ko, ko pripravljamo razpise, se zdi, da komisija teh ne upošteva. Naprimer, danes jutra smo videli, da je svet razpravljal o programih, kjer je vključeno veliko denarja, eh, torej, kjer se govori o velikih vsotah za nacionalne programe govorimo naprimer o zgodovinski dediščini in tako naprej. Rečeno je pa je bilo, to je vprašanje humanistike. Ampak ogledujemo si, oziroma gre tudi za inženistvo, za arhitekturo in tako naprej. Kako to, da nekateri še vedno ne razumejo, da to nima nič opraviti z umetnostjo, z Leonardom da Vinčijem in tako naprej? Paul Rübih. Paul Rübih. Eh, ich glaube, die Sicherheit Hvala lepa. Današnja razprava kaže na to, da obstaja potreba po ukrepanju. Rad bi se zahvalil tudi komisiji, kajti imamo že nekaj novih, dobrih pristopov, eh, Eurostar, Eureka in tako naprej. Tukaj smo imeli dobre izkušnje. Torej, obstaja določen trend gre za enostavno elektronsko registracijo, prav tako si za, se zauzemamo za pavšalne vsote in mislim, da moramo še naprej nadaljevati z tem trendom, pa tudi revizori se morajo osredotočiti na to, da bi poiskali varčevalni potencial v administraciji na vsakem računskem področju. Uh, morajo obstajati določena pravila glede tega, kaj predlagajo revizori za to, da bi v prihodnosti poenostavili sistem. Sedaj imamo veliko dvojnega dela, imamo veliko nejasnosti, in eh, postopki so tudi še vedno predolgi. Potrebujemo kratke, učinkovite roke. Eurostars in eh, Eureka sta to že pokazala in želim si, da bi v osmem okvirnem programu, ko bomo upam lahko podvojili vsoto, torej kar se tiče eh, denarne vsote, da bomo lahko podozeli tudi korake, ki bodo kratki, učinkoviti in ki bodo poštevali določene stopne tveganja. Hvala lepa, gospa Riera Madruel. Muchas gracias, uh, señor presidente. Bueno, yo primero también felicitar a la señora. Hvala lepa. Zahvaljujem se tistim, ki so organizirali to predstavitev. Samo manjša pripomba. Morda bi bilo zaželjeno da bi imeli še kakšno žensko predstavnico poleg gospe Ek. Ne glede na to, pa sem seveda hvaležna vsem govornikom za to, da so govorili tako jasno o tem, kar je zelo pereča tema za naše univerze in raziskovalne centre tudi sama sem predstavnica teh institucij in tudi sama zastopam stališče, da je potrebno spremeniti to kulturo preverjanja in moramo preiti na kulturo zaupanja. Problem pa se, oziroma vprašanje pa je, kako to narediti. O tem smo že na dolgo razpravljali, ko smo se pripravljali na sedmi okvirni program v parlamentu smo si prizadevali za to, da bi bil ta program čim bolj uspešen, vendar pa se zdi, da nismo bili tako uspešni, kot smo si želeli. Vzela sem na znanje vse, kar ste povedali. Vse skupaj je bilo zelo informativno, čeprav smo nekatere probleme poznali že prej. Rad, da bi povedala, da smo na vse te probleme opozorili tudi komisijo eh, ob številnih priložnostih. Rada bi se ozrotočila na dvoje. Um, z veseljem bom predstavila vaše stališče o delovanju oziroma o skupnem raziskovalnem prostoru. Potrebujemo bolj fleksibilen pristop k raziskavam. In uh, o tem nismo dovolj povedali. In potem še nekaj o skupnih tehnoloških pobudah. O tem bi lahko govorili ure in ure. Ampak naj povem, da pozdravljam zlasti to, kar je povedal gospod Dotri. Namreč v parlamentu smo vedno posvečali veliko pozornosti eh, pobudi čisto nebo. Zdelo se nam je, da so skupne tehnološke pobude dober način za spodbujanje zasebno uh, javnih partnerstv, ampak uh, obstajali so določeni dvomi, ko gre za implementacijo, potem kar se tiče preglednosti, pravila udeležbe, uh, evalvacijo in tako naprej. Gospod Dotrijan je omenil probleme, glede birokracije, s katerimi se srečujemo, ampak eh, ponudil je jasen pregled tega, kaj se dogaja za skupnimi tehnološkimi pobudami. V odboru imamo kar, nekate, kar nekaj dvomov v povezavi s tem. Ne zdi se nam, da so stvari tako pozitivne, kot je on to predstavil. Opazili smo, da je izvedba skupnih tehnoloških pobud zelo skromna in vsega. In za vse tukaj ne smemo kriviti birokracije. Vprašati se moramo, ali gre za izvedljivo smiselno formulo za zasebno javna partnerstva. Morda bi si lahko ogledali tudi drugačne načine sodelovanja. Če se torej odmaknemo od birokracije, ali lahko poveste nekaj o vsebini in morda ne samo gospodo Trino, Zanimivo bi bilo slišati tudi stališča drugih govornikov o tem. Gospod Seehofer, eh, hvala lepa vsem govornikom. Zahvaljujem se pre, za pragmatične predloge gospoda Palesona. Če sem uh, spraševal majhna srednja velika podjetja, kje so razlogi, zakaj se ne udeležujejo oziroma zakaj nimajo dostopa do reskovalnih projekti, so vedno omenili proračunska pravila. Drugi kolegi so prav tako govorili o tem. Dobro, preverjanje je dobro, ampak preveč eh, preverjanja ni v redu. Preverjanje je nujno potrebno, saj eh, smo odgovorni za denar naših davkoplačevalcev, vendar pa moramo najti neko uravnovešeno pot, tako da pravila glede poračun, proračuna ne bodo preveč otežila dostopa do raziskovalnih projektov. Imam tri vprašanja. Dve se nanašata na predstavnika Business Europe, gospoda Van den Bizna. Gospod Paleson je govoril o tem, da nekatera izmed pravil, ki so bila vzpostavljena za to, da bi zaščitili interese majhna in srednje velika, srednjih velikih podjetij, da so dejansko povzročili ravno nasproten učinek. Mene zanima vaše mnenje kot predstavnik Business Europe. Drugič, gospod Van den Bizen, pa bi vas vprašal tudi naslednje. Ali cilji, ki jih je postavil Evropski parlament za delež majhnih in srednje velikih podjetij pri teh uh, sredstvih, ki so namenjene za raziskave, ali se te cilje sploh dosega. In tretje vprašanje, to se nanaša na vse. Gospod Hal je podal naslednji predlog, da bi torej imeli okroglo mizo z različnimi institucijami zato, da bi lahko skupaj vzpostavili ta pravila ali drugi strokovnjaki lahko podpira to idejo. Hvala lepa, gospa Toja. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila kolegom za jasnost in konkretne predloge, ki so jih podali. Hvala lepa za analizo. po mojem mnenju, lahko nedvomno ugotovimo, da resnično obstaja v tem trenutku nesorazmerje med vsebino projekta, urednotenjem, razvojem in rezultati na drugi strani. To osredotočanje sredstev birokracije, časa in prednostnih nalog na postopke, na posamezne upravne postopke na stroške nadzora, to se mi ne zdi dobro. Mislim, da tukaj počnemo ravno obratno. Torej, pomešali smo sredstva in cilje. To, kar smo danes slišali in to, kar je bilo slišano že iz nekaterih držav članic, pomeni, da moramo stvari spremeniti. Zato potrebujemo to pobudo, potrebujemo dobro analizo kdo je odgovoren. In sedaj bi vas rada vprašala, če bi potem resnično spet našli prave prednostne naloge, da bi cilji bili tisti pomembni pri teh zasebno javnih partnerstvih. Kaj pa predlagate, da bi to dosegli, da bi resnično razbremenili predlagatelje, da ne bi imeli toliko upravnih bremen? Kako se lahko tega lotimo? Kako lahko to dosežemo? tudi v svoji državi sem imela podobno pobudo lani in šlo je za nekakšen dan, ko smo se ukvarjali z raziskovanjem. Tudi predsednik republike, torej najvišji politični predstavniki so bili navzoči, seveda tudi podjetja in o tem smo govorili tudi tam. Seveda smo zelo cenili, da se je Evropa angažirala in smo to potem ustrezno vrednotili. Prvi govornik je dejal, da je pravzaprav škoda, da imamo istočasne razpise, ker potem posamezni vlagatelji, predlagatelji ne morejo vložiti več predlogov. Gre za to, da raziskovalna skupnost točno ve, da se stvari dogajajo v določenem roku. Če bi sedaj roke spremenili, potem ne bi več točno vedeli, da je vse omejeno na določen časovni razpored in bi potem to vodilo do nekoliko negotovosti in potem ne vem, ne bi vedeli, kakšne so prave določbe. Okay.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 takšne, da smo nekoliko zafrustrirani. Poznamo že te težave, imeli smo poročilo Lekok, ki je že opozorilo na težave z birokracijo. In to smo tudi danes slišali strani naših gostov. To kaže, da bi resnično morali se lotiti teh sistemskih težav. Kot je dejal gospod Hall. Gospod Palesen je dejal, da bi se morali posvetiti ciljem raziskav, da temu ne posvečamo dovolj pozornosti, da pravzaprav v središče pozornosti postavljamo birokracijo. Še prav, posebno pomembno je tudi to, da smo lahko slišali, da so pravila in tudi resolucija parlamenta veliko krat tolmačena na zelo subjektiven način, da komisija to interpretira na zelo raznolik in subjektiven način. Rizbonska pogodba pa predvideva, da bi še prav posebno na tem področju skušali doseči več na področju raziskav pa bo to težavno, če bo birokratsko breme preveliko. Tudi v državah članicah seveda birokracija obstaja. Gospod van den Biesen je neoprostiten. To sem slišal od nekoga drugega. 42 odstotkov časa ki ga raziskovalci namenjajo raziskavam v ZDA, je namenjen birokraciji. Torej, težave obstajajo tudi drugot, ne samo pri nas, tudi v ZDA. Vse študije, ki jih poznamo, pa kažejo, torej študije, ki smo jih začeli izvajati za obdobje do leta 2015, tudi ameriške študije kažejo, da Evropa, kar se konkurenčnosti tiče, izgublja stik. In to prav zaradi načina dela na področju raziskav in razvoja. Birokracija veliko stvari tudi izniči. To je tako kot pri kavki. Birokracija se zdi orodje v rokah nekaterih. To je skoraj tako kot pri Brežnjevu. Resnično se mi zdi, da bi morali premisliti o tej kulturi ne zaupanja, ki se vedno znova pojavlja. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. Kljub temu, da smo na tesnem s časom, bi rad dal besedo še predstavniku švedskega predsedstva. Gospodu Kildebjornu. Zelo cenimo, da je danes z nami. Prosim. Thank you, um, chair, um... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za to zelo aktualno mini predstavitev, polno dejstev. pravimo, da gre za mini predstavitev, vendar pa v bistvu gre za veliko predstavitev na zelo pomembno temo. Ker dela v svetu ne bo pokončali do konca švedskega predsedstva, vam ne morem podati drugega kot nekaj napovedi, kakšen bo rezultat, kar se poenostavitve tiče. Vendar pa bi dodal tudi razmislek, kar se posledic glede teh napovedanih rezultatov tiče tudi kar se tiče stikov s parlamentom. Napoved številka ena. Doživeli bomo veliko podporo za načrt komisije naslednje leto, da bi podali sporočilo o poenostavitvi. Mislim, da glede tega dvomov ni. Prav tako, to je moja druga napoved, bomo lahko ugotovili, da so prizadevanja strani komisije in sveta takšna, da bomo potrebovali zelo veliko podpore strani držav članic za izvajanje, pa tudi strani Evropskega parlamenta. Zakaj? Seveda govorimo o specifičnem značaju raziskav. Ne slepimo se veliko kolegov na veliko političnih področjih bomo imeli, ki bodo menili, da je takšen jezik neprimeren. Specifičnost določenega področja lahko pomeni, da se bo to razširilo tudi na druga področja. Tako da se bomo srečevali z odporom in proti ofenzivo, ko bomo skušali z raziskovalnega vidika zapisati takšno obeseditev. Prav tako lahko predvidimo pristop, ki temeli na tveganju. Upamo, da to ne bo nadaljni primer še več birokracije in upamo, da si bomo resnično prizadevali za to, da bi dosegli praktične rezultate. Zakaj? Ne želimo oblikovati pravil. Želimo posvetiti veliko pozornosti tudi izvajanju pravil. In tukaj gre za upravljanje na vseh ravneh. Tudi ravni sveta in parlamenta. Vprašati se moramo tudi, kakšno smeritev bomo dali komisiji, ki je odgovorna za to delo razumeti moramo, da gre za vsoto pravil in vsebino pravil, ki so pomembna za tiste, ki so dejavni na tem področju. In to ni stvar samo raziskovalne politike, tako da moramo prepričati sami sebe, potem tudi naše kolege na drugih področjih, pa tudi medije po potrebi da se premaknemo v določeno smer. Upam, da bomo že zelo malo naslednje leto dobili stroškovno analizo, kar se tega okvirnega programa tiče. Ne gre samo za to, da se želimo zakopati v podrobnosti, gre za to, da da si želimo odločnih argumentov, ki bi jih lahko uporabili, če želimo napredovati pri tej zelo zapleteni tematiki. Morda in sedaj prehajam na razmislek. Bi torej morali sprejeti zamisel Kristofera Hala, da bi torej združili, organizirali nekakšno mize treh glavnih organov. Morda bi to lahko vodilo do nekakšnega kodeksa političnega obnašanja v razpravah in pri izvajanju poenostavitve politik. Tukaj ne gre za polletni, prej za šestletni program in potrebujemo dovolj zagona za to delo. Hvala lepa. Herzlichen Dank. Frage. Hvala lepa. Vprašanje komisiji, gospa Delatore. Želite tudi kaj povedati? Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Vem, da smo pozni, zato bom kratka. Hvala lepa, da ste nam dali možnost, da smo na zoči na tej zelo zanimivi predstavitvi. Za komisijo je to zelo pomembno. Poenostavitev je vedno temeljnega pomena za komisijo. To je vprašanje preživetja in lahko vam zagotovim, da je komisija zavezana temu. Namen komisije je, da bi naslednje leto spomladi izdali sporočilo o poenostavitvi. Kot veste, je kolegi, katerega mandat se bo končal, podal za glavni cilj razrešnico in hkrati tudi poenostavitev zakonodaje. Gre za vprašanje doziranja, gre za vprašanje uravnovešanja med odgovornostjo v postopku razrešnice in poenostavitve. In mislim, da moramo poštevati kriterije, po katerih se sodi komisija, torej teh 2 in 5 odstotkov stopnje napak, ki se lahko pojavijo v našem delu. Kar se prednosti in slabosti tiče, glede predlogov, naprimer, kar se nadomestitve pavšalnih zneskov tiče, to računsko sodišče zelo spodbuja pomankljivosti pri izvajanju odločitev komisije, pri uporabi poprečnih stroškov glede osebja. Tukaj gre spet za vprašanje ravnoteže. In to lahko spremenimo, če se pogoji spremenijo. Resolucija parlamenta je pozvala komisijo, da naj ne bi ponovno izračunavala nekaterih zadev glede okvirnih programov, šestega okvirnega programa. Sedaj skušamo začeti izvajati to resolucijo. Parlament pa je tudi pozdravil znižanje stopne glede napak z 8, nekaj več kot 8 odstotka leta 2006 na nekaj več kot 2 odstotka leta 2007. deloma smo to dosegli tudi z izvajanjem revizorske kampanje. Če mi dovolite, resne obtožbe so bile podane v smeri komisije pri tej predstavitvi in rada bi jasno povedala, da komisija sploh ni spreminjala interpretacijo pravil. Komisija je ukrepila svoje revizorske kampanje. in več kot imamo, bolj poglobljeno, kot si gledamo vprašanje, več imamo vprašanj. In tudi, če je komisija izdala izplačila, in to so seveda podpisali uradniki, kot je bilo upravičeno rečeno, imamo še vedno obdobje, ko lahko to pregledamo. Kajti veliko vprašanj, ki smo jih razrešili, z revizijo na kraju samem sicer ne bi mogli razrešiti. Tako da je komisija tako naprimer našla dodatne dokaze. Naprimer. To lahko, to želim resnično izpostaviti. Kljub temu pa povdarjam, da je komisija zavezana po enostavitvi. Gre za vprašanje preživetja, kot so nekateri dejali, gre za vprašanje verodostojnosti. In dobrega razvoja raziskovanja v Evropi. In kar se predlogov komisije tiče, kar se revizije finančne uredbe, druge zakonodaje tiče, lahko zagotovimo, da bomo vedno delovali v tej smeri. Vedno pa smo tudi pripravljeni priti k vam in razpravljati o katerikoli drugi temi, o kateri bi želeli. Hvala lepa. Hvala lepa samo manjša pripomba. Želel bi biti jasen. Parlament se bo zavzemal seveda za določene zadeve, vendar pa ne samo za to, kar bo predlagala komisija. Če bomo menili, da lahko stvari izboljšamo, bomo predlagali tudi alternative. Tako, sedaj pa naši predstavniki, naši gostje še enkrat dobijo priložnost, da spregovorijo. Prosim. Okay. Uh, Mr. von uh, Biesen, please start. Gospod van den Biesen, prosim. Vielleicht können Sie versuchen, diese ganze... Prosil bi, če bi, seveda veliko je bilo vprašanj, pa vendar poskusili odgovoriti zelo na kratko. Hvala lepa. Podprem lahko veliko pripomb poslancev. Gospa Riera Madurelli omenila, da celo v razpravi o sedmem okvirnem programu smo se o tem že pogovarjali in smo skušali stvari izboljšati. Da, res je. Že leta 2005 in potem 2007 sem v parlamentu izpostavil pomankanje zaupanja in pripravljenosti na tveganje. Vendar pa čas takrat še ni bil pravi. Danes pa smo ugotovili, da bi lahko stvari spremenili potem, je bilo nekaj konkretnih vprašanj za me. Gospod Bütikofer je zastavil vprašanje glede okvirnega programa in povezave z MSP-ji. Univerze so dejale, da niso dovolj privlačni za raziskovanje in mislim, da se lahko s kolegom strinjam, vendar pa po drugi strani so MSP-ji plačali za ta ukrep in zato tudi pričakujejo rezultate. Ne poznam točno obeseditve, mislim, da gre za 51, 52 ali 53 člen pravilo deležbe, komisija to natančno ve, vendar pa mislim, da kar se dostopnih pravic tiče, je dovolj manevrskega prostora, da raziskovalne organizacije lahko nadaljujejo z raziskavami, ne da bi torej ne dale MSP-jem tistega, kar so plačali. Drugo vprašanje. Ali so cilji 15 odstotkov za sodelovanje MSP-jev realistični? Mislim, da v nekaterih delih da, v drugih ne, ker pač na določenem področju ni dovolj MSP-jev, ki bi lahko ustrezno sodelovali. Ustrezno pa morajo sodelovati vsi partnerji, seveda. In potem zadnje vprašanje za vse, tudi gospod Butikofer, ali bi podprli zamisel gospoda Hala glede omizja, kjer bi bile vse zainteresirane strani. Da, seveda, to bi odločno podprli. Hvala lepa gospod Palesen. Hvala lepa. Omize je čudovita zamisel, to bi seveda podprli. Razprava se je razvijala tako, da smo govorili o postopkih, birokraciji in dejali smo, da potrebujemo poenostavitev. In temu ne nasprotujem. Mislim, da ne bi sedaj morali iskati rešitev. To morajo storiti tisti, ki so plačani za to. Ne moramo vedno najti končne rešitve mi, torej to počnejo drugi. To je potrebno razrešiti na najvišji ravni. Da pa če imamo to voljo, je to že dovolj. In potem vprašanje nadzora in zaupanja. Bojim se, da bi lahko storili že kaj naslednjo napako in bi dejali, da je zaupanje preveč in da lahko sedaj vsi počnejo, kar si želijo. Niste si seveda želeli tega, kar imamo danes, tega preveč nadzora, sedaj pa seveda ne želimo iti tudi ne v drugo smer, želimo si uravnoteženega pristopa med zaupanjem in nadzorom. Konec konca, če je bilo preveč zaupanja, bi lahko prihajalo do zlorab. Torej, nismo še uravnoteženi, preveč smo nadzorovani. Poleg tega pa nadzorujemo napačne stvari. Nadzorujemo sredstva, to je seveda vse lepo in prav, vendar pa nimamo nadzora nad, nad nedavnimi prispevki. In vedno, ko govorimo o reviziji, govorimo o verjetnosti, da se bo kaj zgodilo, da je, bilo, da je bila kakšna napaka v pomenu in veličini države. To bi morali storiti tudi tukaj. In profesionalci bi morali resnično potem povedati, kaj je potrebno storiti. Torej, sedaj se pomikamo v smeri zaupanja, več zaupanja, vendar pa seveda ne smemo pretiravati. Prav tako moramo ugotoviti, kje bi morali nadzirati. Ali samo sredstva, prispevke ali cilje. Seveda, verjetno mora biti pravo uravnoteženje med inputom, sredstvi in outputom, rezultati raziskav. Merci, je vem, je... Gospod Dotrija. Sur, eh, sur Clean Sky. Hvala lepa. Rad bi odgovoril na vprašanje Rere Madurel o čistem nebu. Naj vas spomnim, da je ta pobuda končni raziskovalni program z zelo specifičnimi cilji. Gre za to, da to usklajujejo najpomembnejši industrijski dejavniki, partnerji na tem področju. Tako da bi lahko dosegli rezultate, ki bi jih lahko hitro izvedli in prevedli v komercialne proizvode. Seveda govorimo o hrupu zaradi letalskega prometa in še prav posebno govorimo o emisijah CO2. Če ne bi bili konkurenčni na trgu, bi to ne bilo mogoče. skupni projekt mora nameniti čas vsebini, ne samo birokraciji in to podpira komisija. Govorili smo o birokraciji, torej ne o pomenu našega dela, zato o tem nisem govoril. Dar pa sredi 2008 smo začeli z delom, nimamo še spektakularnih rezultatov, ker smo še v začetni fazi, vendar pa delo se odvija tekoče, kljub zamudam zaradi začetnih težav, ki sem jih že omenil. Vključili smo približno 70 tem in eh, izbor je bil izveden zelo na pregleden način septembra. Vsi so se zavezali, da bodo spoštovali običajno politiko preglednosti komisije. In mislim, da si moramo čestitati, razen birokracije, da je bil to zelo učinkovit ukrep. V tem trenutku bomo s približno 100 novimi partnerji sklenili pogodbe in na tri mesečni podlagi bomo jim dobili nove partnere univerze, MSP in tako dalje, ki bodo seveda tudi vključeni v program. Kar se tega tiče, bi rad povedal, da statistika prvega razpisa kaže na to, da je tretjina vseh partnerjev bila MSP-jev in mislimo, da je to dober rezultat. Hvala lepa, gospod Hall. Uh, three comments, if I may. Hvala lepa. Tri pripombe, če mi dovolite. Najprej, hrabri me ta podpora, da bi imeli umizje med tremi najpomembnejšimi institucijami in da bi dosegli skupni dogovor o okviru upravljanja in revizije za naslednji okvirni program. Upam, da bi se to lahko zgodilo in mislim, da bi to bilo zelo konstruktivno. Nadalje. Velik del težav tiči v preobsežnem revizorskem poročilu Evropskega računskega sodišča, po mojem mnenju. Potrebno si je zapomniti, da ima vsaka država članica svoje računsko sodišče ali ekvivalent. Skušal sem se pozanimati v zadnjih dveh tednih in mislim, da ni države, kjer bi bilo računsko sodišče tako strogo in tako kritično, kar se financiranja programov tiče, kot je na evropski ravni. Poslanci, če bodo imeli priložnost, bi se lahko morda pozanimati doma, če to lahko potrdijo, vendar pa zdi se mi, da imamo sistemsko težavo na evropski ravni. In še zadnja pripomba, nisem pričakoval, da bo predstavnica komisije spremenila opredelitev upravičenih sredstev. Vendar pa moja edina pripomba je, da če nekaj izgleda, hodi in se obnaša kot raca, potem to tudi je raca. Hvala lepa. Ne nazadnje, seveda, prav tako pomembno tudi še Gospa Ek, hvala lepa za vašo zamisel, za to predstavitev. Uredno je bilo. Hvala, gospod predsednik. To je zelo lepo od vas. Sem ena od tistih, ki je dejansko pisala prošnje, kot so te, ki jih omenjamo, in je prejela denar. In veliko prošnje je bilo predmet revizije. Zato dobro poznam obseg izzivov, ki so vključeni v sodelovanje, v sodelovanje v Evropskem raziskovalnem projektu. Torej, če se vrnemo na celovito sliko, to zadeva evropsko konkurenčnost, to zadeva to, kako bomo konkurirali drugim delom sveta, kako bomo ustvarjali bogatstvo in delovna mesta v Evropi. V vsakem dokumentu o prihodnosti EU so raziskave in razvoj opredeljene kot edno od ključnih orodij za doseganje tega cilja. Zato moramo poskrbeti, da bo to čim učinkoviteje delovalo, kajti gre za denar davkoplačevalcev, kakor je že bilo poudarjeno. Vem, da to ni tako učinkovito, kot bi lahko bilo, to vemo vsi. To je del torej naših prizadevanj. Čez deset let bomo imeli več kot 600 tisoč diplomiranih kitajskih raziskovalcev in skoraj 300 tisoč iz Indije. In to je del izziva, s katerim se soočamo. V sedmem okvirnem programu in v skupnih tehnoloških pobudah imamo določene izzive, ki so podobni izzivu, da bi astronaute spravili na Luno. Ne želimo pa, da bi naši astronauti ostali ujeti v birokraciji, ampak jih želimo osvoboditi, da bodo lahko reševali težave prihodnosti. Zelo dobre predstavitve smo slišali in slišali smo tudi zelo pomembne probleme. Ugled naš, nas vseh je naslednji, kako je povedal tudi gospod Palesen. Zaenkrat smo imeli več kot 160 tisoč udeležencev, ki so prosili za financiranje. Imamo torej določen ugled, ampak če bodo imeli težave pri dobivanju teh sredstev, potem bo trpel naš ugled, seveda. Obstaja več argumentov za reševanje teh težav, ampak če si ogledamo povzetek tega, kar smo slišali, smo od Earta slišali, da veliko tistih, ki so veliki donatorji, da imajo ti težave pri dostopu do raziskovalnih institutov. Zelo neprimerno je, da sedaj obstajajo tožbe pred Evropskim sodiščem, šest do deset let stare tožbe med partnerji in komisijo in sramotno je slišati, da se revizije lahko izvajajo tudi šest do osem let po dejanski izvedbi projekta. Tukaj govorimo o evropskih projektih, ne o smrtnih kaznih glede tega moramo nekaj storiti. In gospod Palesen je povdaril, da bi lahko sprejeli nekatere strateške odločitve, ki bodo prispevale k temu, da bi lahko rešili te probleme. Strinjam se s pristopom 50 odstotkov. Seveda, to je tudi to slišim tudi od industrije in akademikov. Tudi omejitev 60 dni. Mislim, da bomo v prihodnih dokumentih tega odbora to prav gotovo videli. Hvala lepa torej za to. Ampak stališče industrije. Vse politične skupine v tem odboru si želijo več prispevkov in udeležbe industrije in MSP-jev industrija pa se umika iz evropskega raziskovalnega projekta in to je alarm, ki ga moramo zelo resno vzeti. Kar zadeva skupne tehnološke pobude. V to smo vlagali veliko upov in od udeležencev vidimo, da tudi industrija v to vlaga veliko upov, pa tudi državljani. Če si ogledamo čisto nebo in namen tega, te skupne tehnološke pobude, je, da bi rešili probleme aeronautične industrije in če želimo to storiti, je treba probleme rešiti v treh ali štirih letih. Sedaj pa smo samo štiri tedne pred Köbenhavnom in tudi to je seveda del podobe, ki jo moramo zajeti v tem odboru te pobude naj bi bile poenostavljene, učinkovite, odprte in pregledne. Sedaj pa vidim, da gredo v drugo smer in zaradi tega sem. Če sem zelo, zelo vljudna, sem zaskrbljena in upam, da se bo odbor k temu še vrnil. Kako bi dosegli spremembe? Imamo tri institucije. Na eni strani je parlament, parlament je na pravi poti, pripravili smo to predstavitev. Tudi v prihodnih dnevnih redih bomo razpravljali o tem, tudi o proračunskih vprašanjih. Razpravljali bomo o lizbonski strategiji in tudi o obdobju po lizbonski strategiji. V resoluciji Evropskega parlamenta, ki se bo posvečala zmanjšanju birokracije, v evropskih raziskavah, bodo prav gotovo določbe ali točke tega odbora in poskušali bomo dodati tudi kaj k sklepom poslizbonske strategije. Komisar tudi si prizadeva za to, za poenostavitve in vidimo, da lahko dosežemo veliko stvari tudi v obdobju sedmega okvirnega programa. Pričakujemo določena zelo dobra besedila v sporočilih v zvezi s tem vprašanjem in še naprej bomo seveda sodelovali na tem področju. Predlogi že obstajajo, tudi nekaj smo že dosegli, ampak čaka nas še veliko dela. Ta, to sporočilo o zmanjšanju birokracije in o poenostavitvi je zelo pomembno za nas. Sedaj pa svet. Upam, da bodo sklepi vključevali tudi par besed o tem. Vemo, da gospod Kirkhope pomaga pri pisanju tega besedila, upam, da boste omenili tudi to. Pa vendar vas želim prositi, da to temo predate tudi ministru za finance, kajti tudi oni imajo odgovornost tukaj. Številni govorniki so že povedali, da bomo to predložili tudi svojim partnerskim odborom. Na koncu se želim vsem zahvaliti, vsem govornikom, poslancem in vsem poslušalcem. Hvala sekretarjatu. Ko sem to načrtovala, sem imela naslov ali bo birokracija uničila raziskave. Imela sem vprašaj pri tem zapisan, s tem pa mislim, da smo se zavezali k reševanju tega in tudi k reševanju problema financiranja.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 tako da bomo lahko začeli z naslednjo točko. Ah, Thank you.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 Najpomembnejše osebe ni tukaj. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir fahren fort. Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z dnevnim redom. Gre za vprašanje dialoga med univerzami in podjetji. Novo partnerstvo za posodobitev evropskih univerz. Danes bomo imeli prvo izmenjavo mnen. Gospa Arjera Madruel bo spregovorila. Na to pa vas prosim, če lahko morda s tem opravimo s to točko na dnevnem redu, tako da bomo imeli dovolj časa za zadnjo točko, saj imamo za to točko predvidenega gosta. Gospa Riera Madruel. Hvala lepa, gospod predsednik. Kako ste pravkar povedali, gre za sporočilo komisije, ki temelji na delu dialoga med univerzami in podjetji. S tem naj bi vzpostavili dialog med univerzi in poslovno skupnostjo. In to je v skladu z določenim sporočilom komisije iz leta 2006, kjer je bilo navedeno, da morajo univerze razviti strukturirana, strukturirana združanja s poslovno skupnostjo, zato da bi zagotovili hiter odziv na potrebe na trgu in hkrati izkoristili napredek na znanstvenem in tehničnem področju. Prvo srečanje tega dialoga je bilo februarja 2008 in gospodarska kriza pomeni, da je sporočilo, ki smo ga imeli letos leta 2009, še bolj povdarilo potrebo po povezavah med obema skupnostima, kakor je opredeljeno tudi v sporočilo skupnosti oziroma komisije, ki je povdarilo nujno potrebo potem. V analizi je bil popisan napredek dialoga in izzivi, ki nas še vedno čakajo za izboljšanje dialoga med univerzami in podjetji, predlagani pa so tudi novi predlogi v zvezi s prihodnjim delom tega foruma. Obenem naj bi vzpostavili sisteme spremljanja, zato da bo to sodelovanje bolj učinkovito. Mislim, da sporočilo komisije ne prinaša nič novega k analizi obstoječih problemov med, na področju sodelovanja med univerzami in podjetje. Izboljšanje določenih vidikov je bilo povdarjeno v sporočilu iz leta 2007, najprej podpora za študijske načrte, ki bi bili posvečeni zaposljivosti. Ogledali bi si tudi poslovne spodbude, prenos znanja med obema stranema v prakso. Podarila bi tudi pomembnost mobilnosti uslužbencev na vseh ravneh, tudi potrebo po trajnostnem, stalnem izobraževanju in usposabljanju in da bi imeli to na nacionalni in nacionalni in regionalni ravni To bi spodbujalo bolj učinkovito sodelovanje. To so zelo pomembni vidiki, kakor sem že povedala, ampak to je že bilo opredeljeno v prejšnjih dokumentih. Ampak po drugi strani mislim, da je pomembno to, ta predlog v zvezi z dejavnostmi, ki jih je treba upraviti v prihodnosti, v povezavi s te, želim podati svoje mnenje. Prvo, prva stvar je, da mora dokument razviti nove oblike strukturi, strukturiranih povezav med podjetji in univerzami. To je zelo pomembna stvar, kaj ti glavna povezava med univerzami in podjetji se trenutno izvaja bolj na osebni ravni. Dostop do publikacij s pomočjo udeležbe na konferencah in seminarjih in tako naprej tudi zagotavljanje raziskovalnih storitev pod pogodbami in tako naprej. Sodelovanje torej ni strukturirano. To z drugimi besedami pomeni, da so manj strukturirane metode bolj učinkovite kot bolj strukturirane. Strukturirane metode so lahko pogosto toge, okorne in univerze obravnavajo kot neke ponudnike informacije, ne pa kot nekoga, ki zagotavlja dejansko ljudi in dokumente. Dokument komisije prav navaja, da imajo univerze tri funkcije, zagotavljajo visoko šolstvo, napredne raziskave in še posebej raziskave in preiskave na mestu samem. Ležijo v srcu trikotnika znanja. če bomo preveč strukturirano se posvečali temu, potem obstoječih problemov ne bomo rešili, ampak lahko povzročimo celo nove probleme. Po drugi strani mislim, da je zelo pomembno, da vzpostavimo stalne forume za dialog med univerzami in podjetji in da bi to izvali na nacionalni in regionalni ravni. Mislim, da je to zelo dobro predlog, seveda pa moramo poskrbeti, da bo ostal prožen v obe smeri. Po drugi strani pa ne gre za to, da bi podjetniško kulturo uvedli v univerzah, ampak želimo univerzam zagotoviti sredstva, ki bodo vodila do zaposljivosti, ob enem pa želimo prenesti znanje in vednost iz univerz tudi v podjetja. Sedaj lahko govorimo o tako imenovani znanstveni podjetniški skupnosti. Dialog mora zagotoviti rezultate, ampak rezultate, ki gredo v obe smeri. In strinjam se tudi s komisijo, da moramo doseči napredek v kontekstu teh dialogov pri odkrivanju in prepoznavanju najboljših praks. Ne samo, da določimo najboljše prakse za sodelovanje med univerzami in podjetniki, in podjetij, ampak tudi instrumente, ki obstajajo na regionalni ravni, na regionalni držav članic in na regionalni skupnosti za spodbujanje ustreznega ocenjevanja in ovrednotenja raziskav, preiskav in da to znanje potem na praktičen način prenesemo v podjetja univerze, moram povedati, se pozitivno odzivajo na obstoječe pobute, na regionalne programe, na nacionalne programe, pa tudi na programe skupnosti, in razvijajo politike sodelovanja med univerzami in podjetji. Zato mislim, da bi morali razmisliti o teh izkušnjah. Zaenkrat je to vse, gospod predsednik, seveda pa z veseljem želim slišati komentarje tudi drugih. Hvala. Hvala lepa, da ste bili kratki. Dva želita besedo, prosim, da sta kratka. Sod Balšo, kot prvi, prosim. Kaj se le ima sod?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 in za izmenjavo raziskovalcev med državami članicami. Torej, gre za študente, profesore in predstavnike industrije. Spregovoril bom področju, ki ga dobro poznam, že 35 let. 35 let sem bil zaposlen na tehnični univerzi in razmerje med univerzami in MSP-ji lahko pišemo na naslednji način. Na univerzi smo imeli naslednji sistem. Ko so bili študenti v zadnjem semestru, ko so pripravljali diplomsko nalogo, smo bolj tesno sodelovali z MSP-ji. Nekaj dni so bili v podjetju, nekaj dni pa na univerzi. In to koristi tako trgu dela kot univerzam. Podjetja tako pridobijo določene stvari, prav tako pa pridobijo študenti. Podjetje na določen način tako sofinancira študij in v veliko primerjih se stiki ohranijo tudi v prihodnosti gre za zelo kakovostno izobraževanje in v veliko primerih gre tudi za to, da potem absolventi, akademiki se odločijo tudi za podiplomski doktorski študij in ima tudi še naprej stike s podjetji v Zahodnji Evropi, je, so razmere podobne. vendar pa bi lahko stvari še spremenili. Hvala lepa. Prosim, da ste prav tako kratki. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je prvi problem, s katerim se soočamo, reprezentacija univerz v Evropi. Ali bomo imeli samo en organ? Zaenkrat ni nikogar. Ko sem prvič imela poročilo leta 2000, so zastopniki direktorjev bili tam in ne zastopniki univerz kot takih. Ampak tam direktorji poskušajo doseči svoje. Če si poskušamo ogledati koristi raziskav pri ustvarjanju delovnih mest, v tehničnih inštitutih, v bolnišnicah, morda ne ustvarjajo delovnih mest, ki so tako vidna, ampak mislim, da si moramo še enkrat ogledati merila za akademske rezultate. Ko govorimo o dolgoročnih vlaganjih, z vidika davka nimajo družbe nobenih prednosti, da družbe imajo izgubo zaradi naložb v raziskave. Zakaj ne bi imeli oprostitev davka na dodano vredno za dve ali tri leta? To bi pomagalo novim podjetjem. Ne bomo imeli izločenih podjetij in manjših podjetij, ki bi se vključile v raziskave in razvoj. Brez tega potrebujemo dolgotrajen pristop in tudi pristop, ki bo segal čez meje, zato da pomagamo gospodarstvu v celotni Evropski uniji. Dobrega, gospod prezident. Gospa Kavljev. Zirknem jo. Gospa Karvaljo. Hvala. Mislim, da je ta dokument komisije premalo ambiciozen. Mislim, da bi lahko delali na podlagi izkušenj, ki jih imajo države članice pri posodabljanju univerz. Mislim, da bi to moralo biti bolj povezano z univerzami. To lahko vidimo naprimer v Nemčiji, ko imamo inštitute odličnosti, tudi v Franciji obstajajo podobne pobude. Mislim, da bi komisija lahko poiskala več informacij o tem, kaj se dogaja na evropskih tehnoloških institutih. Mislim, da bi morali naslednjo generacijo programov usmeriti bolj na ta trikotnik znanja in se ne bi posvečali samo univerzam. Izobraževalne sisteme v vseh državah članicah moramo posodobiti tako, da bodo univerzitetna središča raziskovalna središča in tudi poslovna skupnost ter univerze lažje sodelovali. In to bi moral biti začetek nove generacije. Zagotoviti bi morali splošne smernice, ki se bodo potem izvajale v prihodnosti. Hvala, hvala tudi kolegu Cezakosu, ki je bil kratek, tako da lahko sedaj zaključimo. 11. januarja predloženo poročilo, 17. januarja predloge spremen, 22. in 23. februar glasovanje v odboru. V našem odboru 23. marca, v odboru za kulturo in aprila, če bo se posreči na plenarnem zasedanju. Takšna je časovnica, to si lahko vsi zapomnite in lahko uložite potrebne dokumente. Hvala lepa, sedaj pa točka 9 na dnevnem redu. Pozdravljam gosta. Deputy General Dick for DG Environment. Iz eh, generalnega direktorata za okolje, gospod Delbike. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste imeli nekoliko potrpljenja. Smo v zamudi, ampak eh, to točko na dnevnem redu bi želeli še obravnavati danes. Gre za pripravljalni program oziroma predstavitev pripravljalnega dela komisije za izvajanje sistema za trgovanje z emisijami. S tem smo se intenzivno ukvarjali že v prejšnjem mandatu, tudi v odboru za okolje. Se želimo, da smo udeleženi in upoštevani. Hvala lepa, da lahko še danes enkrat razpravljamo o tem, gospode Beke. Prosim, predstavite pripravljalno delo. Um, Hvala, gospod predsednik z veseljem sem tukaj in vam spregovorim o napredku, ki smo ga dosegli v zvezi s sistemom za trgovanje z emisijami. To je bilo sprejeto decembra lani. Pregledana direktiva za trgovanje z emisijami vključuje številno, številne določbe, ki jih je treba še preučiti. Komisija je takoj po sprejetju svežnja začela izvajati svoje dejavnosti in je na dobri poti, da jih sprejme v skladu s časovnico, ki je bila določena v direktivi. Naj vam predstavim pet točk, pet izvajalnih ukrepov. Prvi je selitev virov CO2 in to zadeva sprejetje seznama sektorjev in podsektorjev, ki so izpostavljeni temu. Potem imamo tudi posvetovanja z zadevnimi stranmi. 18. septembra je bil v odboru za podnebne spremembe ta tekst sprejet, sedaj pa ga preučuje še celoten parlament. To besedilo, ki ga je predlagal odbor za podnebne spremembe, mora biti sprejet do roka in to je 31. december 2009. Če bo vse šlo po načrtih, če bo parlament to sprejel, potem bo komisija to sprejela 22. ali 23. decembra letos. Videti je treba, da je seznam selitev virov CO2 veljaven pet let in velja samo za sektorje, ki jih je mogoče dodati, če izpolnjujejo predhodno določene kvantitativne in kvalitativne kriterije. Treba podariti tudi, da naj bi tako naj enostransko zmanjšali emisije za 20 odstotkov, če se druge države ne zavežejo k zmanjšanju emisij, zato je izključno predmet pregleda pred letom 2014 glede na iziv, izide konference v Köbenhavnu. Če bomo imeli rezultat v Köbenhavnu, želim povedati naslednje. Glede na različne zaveze različnih držav se lahko številke trgovanja spremenijo in kar zadeva določenje meril, bomo takrat potem bolje vedeli natančne dodelitve po posameznih sektorjih. Ampak še enkrat želim ponoviti, da je Evropski svet pred največ kot 8 ali 9 dnevi seznam potrdil in sicer da bo ta seznam pregledan na podlagi rezultatov pogajanj v Kövnhavnu. Če bo prišlo do kakšnih sprememb pri tem seznamu na podlagi rezultatov iz Kövnhavna, vse bo o teh spremembah odločal parlament in svet po Kövnhavnu. To, kar zadeva selitev virov CO2 in sektore, ki so s tem povezani. Druga stvar, ki jo želim povdariti, je določanje meril zelo pomembno je določenje ambicioznih in harmoniziranih meril v EU do naslednjega leta, zato da bi omogočili dodeljevanje pravic do emisij za posamezne industrije. Večina vas že ve, da je pripravljalno delo na dobri poti in posvetovanja z zainteresiranimi stranmi se prav tako izvajajo. Tretji element zadeva dražbanje, dražbanje bo prevladojoča metoda dodeljevanja pravica emisije in do konca junija naslednje leto naj bi pripravili uredbo za dražbanje dovolilnic. In tudi tukaj se ukvarjamo s pripravljalnim delom. Augusta smo sklenili pisno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi in rezultati teh posvetovanj so bili vključeni v osnutek uredbe oziroma predlog osnutka uredbe, ki je bil predmet razprav zainteresiranimi stranmi in komisija sedaj pripravlja uredbo in namen je, da bo to predloženo odboru za podnebne spremembe januarja ali februarja leta 2010. Ko bo odbor za podnebne spremembe to sprejel, bo imel parlament tri mesece časa, da besedilo preuči takrat bo komisija lahko do junija 2010 uredbo sprejela, kakor je navedeno v direktivi. Četrti element, ki ga želim poudariti, je delo komisije pri zaščiti ugličnega trga pred zlorabami. Delno je to povezano z dovolilnicami za izpuste, Namreč komisija preučuje, ali je trg z dovoljnicami za emisije dovolj zaščiten pred zlorabami. Več služb komisije, DG okolje, generalni direktorat za trg in še druge službe pozorno preučujejo to vprašanje in sledimo tudi vprašanjem in razpravam v ameriškem kongresu v zvezi s tem. Kar zadeva določbe za nadzor trga, to bo verjetno vključeno tudi v prihodno zakonodajo v ZDA. Komisija bo o tem poročala vam, parlamentu torej in svetu do konca naslednjega leta. In vsak zakonodajni predlog, ki se bo komisiji zdel koristen, bo moral v polni postopek soodločanja. Še zadnji element, ki ga želim povdariti, je delo, ki ga komisija zaključuje pri zajemu in skladiščenju oglika. Kakor veste, je 300 milijonov dovolilnic na rezervi za ta namen in sprostitev teh 300 milijonov dovolilnic še mora biti določena. Čeprav specifičnega roka ni, se nam zdi, da je razvoj CCS-a zanimiva tehnologija, ki jo je treba razviti čim prej in komisija si bo prizadevala v prihodnih tednih zaključiti osnutek in ga predstaviti odboru za podnebne spremembe, če ne do konca tega leta, potem pa zagotovo v samem začetku naslednjega leta. Želimo si uvesti skupni evropski pristop, ki bo uravnovesil geografske in tehnološke vidike in pričakujemo tudi visoko stopnjo vključenosti Evropske investicijske banke. To so elementi, ki jih želim povdariti, gospod predsednik. Seveda obstajajo še druga vprašanja, ampak to je prav gotovo pet glavnih zadev, ki jih imamo pred sabo do konca leta. Zadevam, ukvarjamo se tudi z vprašanji nadzora spremljanja, tudi na tem področju še delamo in ob pravem času bomo podrobneje spregovorili tudi o tem, ampak zaenkrat mislim, da je to uh, tistih pet glavnih vprašanj, s katerimi se bo ukvarjal parlament, svet, odbor za podnebne spremembe in zato sem želel spregovoriti o tem. Zagotovim vam lahko, da komisija dela vse, kar lahko, zato da bi stvari končali v danih rokih, ampak storili bomo vse, da bo, nam bo vse uspelo pravočasno. Hvala. Hvala lepa, gospod Delbeke. Zelo pomembno je, da je naš odbor pri tem vprašanju odeležen. Kot veste, smo naleteli na kar nekaj težav, saj eh, si je odbor za okolje lastil pristojnost za to področje. Zato zelo cenimo to, da se nas eh, vključi v delo. Tako smo se dogovorili začetka naprej in ko govorite o podnebnih spremembah, verjetno se nanašate na odbor za okolje. Sedaj sem slišal, da imamo spet nov. Eh, oziroma, odbor za podnebne spremembe je bil samo začasni odbor. Sedaj pa kolegica Nibler. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Elbeke. Prisrečno dobrodošli tukaj v odboru. Hvala, da nam poročate o stanju zadev, ko gre za izvajanje scheme ETS. Rada bi postavila nekaj vprašanj povzavi s tem, kaj ste predstavili, na to pa imam še nekaj splošnih pripomb. Rada bi se navezala na vašo zadnjo točko, teh 300 milijonov, ki je namenjenih schemi e, eh, CCS in eh, projektih, ki so povezani z obnovljivo energijo to so bili milijoni, ki bi naj bili vzeti iz rezerv, tako je bilo dogovoreno v pogajanjih. Imam konkretno vprašanje, kdo odloča o teh novih projektih, ki bodo vključeni oziroma bodo financirani iz rezerve 300 milijonov in uh, kakšna je porazdelitev med CCS ter obnovljivimi viri ali obstajajo že konkretni podatki o tem. Zanimivo bi bilo vedeti, kako potekajo odločitve in kdo jih konec koncev sprejme. Še druga točka. Tukaj gre za seznam sektorjev, ki so izpostavljeni selitvi virov CO2. V parlamentu to trenutno preverjamo. Leta 2015 bi naj eh, torej preverili, eh, obstajajo problemi z polskim tolmačenjem, tolmačenjem v polščino. Ali je sedaj boljše? Da, dobro. Angelika, izvoli. Torej, seznam sektorjev, ki so spostavljeni selitvi viro CO2, v povzavi s tem ste rekli, da bo preverjanje tega seznama potekalo 2014, tudi v luči tega, kar bo dogovorjeno v Kopenhagnu. Moje vprašanje pa je naslednje. Ali ste pri pripravljalnem delu na Kopenhagen prav tako vključeni torej na te priprave in zanima me vaše osebno mnenje? Kaj menite, da bo išlo iz eh, konference v Kopenhagnu? Kakšno je vaše osebno mnenje? Vem, da ne morete povedati nič konkretnega. Zanima me, kako boste vključeni in kakšni so vaši občutki, saj ste tudi v stiku z američani. Kaj menite, da nas čaka konec leta v Kopenhagnu? Pa še eno vprašanje imam. Na zadnjem plenarnem zasedanju smo gostili komisarja za energijo, govoril je o projektu Deserte, ki je zanimiv projekt na evropski ravni. In zanima me, ali Evropska komisija podpira ta projekt in to na konkreten način, ali naprimer pri certifikatih glede izpustov razmišljate o tem, da bi uh, te certifikate vključili tudi v schemo ETS. To bi se mi zdel dober uh, način. Ali razmišljate v tej smeri, govorimo o schemi ETS, ker imamo to danes na dnevnem programu, oziroma ali obstajajo druge spodbude, da bi se evropska podjetja angažirala v tem projektu. In še zadnje, gospod predsednik, hvaležna sem, da ste že podali določena pojasnila, da je torej odbor, pododbor za podnebne spremembe sedaj del odbora za okolje in eh, da ste povedali, da bi bilo dobro, da bi bil naš odbor udeležen eh, tudi pri teh vprašanjih skozi okrepljeno sodelovanje ali druge inštrumente, ki so nam na voljo. Hvala lepa, gospod Piper. Ja, von meiner Seite nochmal herzlichen. Tudi z moje strani najlepša hvala za vse informacije iz prve roke. Dovolite mi naslednjo pripombo. Govoril bom o, podnebnem, o podnebni znanosti. V Nemčiji imamo vedno več strokovnjakov, ki govorijo o tem, da se temperatura v zadnjih desetih letih več ne viša in to napovedujejo tudi za naslednjih 20 ali 30 let. Kljub temu pa rastejo izpusti CO2 in to naj ne bi vplivalo na temperaturo. Zanima me, ali je to dosegla tudi komisija in kakšne zaključke ste iz tega potegnili. To je moje prvo vprašanje. Na to pa sem presenečen nad uh, eh, zavezojočo časovnico ki ste jo predstavili za januar 2000, oziroma ki bi naj eh, se iztekla januarja 2010. Če se prav spomnim, je bil celoten svežen ETS eh, sestavljen ob predpostavki, da se bomo dogovorili v Kopenhagnu, da bomo torej dobili dogovor. In sedaj ne razumem prav dobro, naprimer, nemška kanclerka v, v okviru Kopenhagna govori samo o okvirnem sporazumu in neobvezojočih ciljih, ali bi bil okvirni dogovor dovolj za to, da bi nadaljevali s tem načrtom eh, draženja, licitacija, ki bo stal veliko denarja v primerjavi za stroški, ki bo imel preostanek sveta. Zanima me, ali imate tudi uh, načrt B v primeru, da bomo dobili samo okvirni dogovor in ne konkretnih eh, ciljev. Hvala lepa, zdaj pa še kolegica Tikal, na to pa bo gospoda odgovore. Prešedinte, prav se študa, kaj ste traduče redi limba romana? Ok. So, um, thank you very much. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila govorniku za vse informacije, ki jih je podal. Podnebno-energetski svežen ni samo schema ETS, ETS gre tudi za zaveze držav članic, da bi znižale izpuste CO2. V tem smislu bi vas želela vprašati, kako je za, za financiranjem nizkoogličnega gospodarstva v povezavi z evropskimi podjetji, oziroma evropska podjetja se danes srečujejo z težavami, ne morejo, nimajo dovolj sredstva za to, da bi lahko posodobile svoja, svoje obrate, zato da bi lahko znižali izpuste CO2, da bi lahko torej proizvali v enaki meri, pa pri tem znižali izpuste. Pa tudi, ko gre za sektore, ki niso vključeni v schemo ETS, naprimer transport ali gradbeništvo. Evropski parlament je zaprosil za to, da bi energetska učinkovitost zgradb dobila več finančnih virov, tako da bi lahko izvajali direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Upam, da boste za naslednjo programsko obdobje pomagali povišati kvote iz skladov, tako da bi lahko več denarja porabili za energetsko učinkovito stavb. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Debeke. Prosim vas za prvi svežen odgovor. Hvala lepa. Hvala lepa za zanimiva vprašanja. Eno izmed vprašanj je bilo precej splošno, zato bi rad nekaj povedal o tem. Kaj je torej možen oziroma predviden rezultat konference v Kopenhagnu? Menim, da Kopenhagen verjetno ne bo pravno zavezojoč naslednik eh, kjotskega sporazuma. Dobili bomo politični sporazum, vendar pa je Evropska unija trdna pri svojih stališčih. Vsak politični sporazum, ki bo dosežen v Kopenhagnu, mora biti zavezojoče narave in uh, mora biti neposredno zatem spremenjen v pravno zavezojoče dokumente. Torej, delo bo potekalo tudi po Kopenhagnu. In postavlja se vprašanje, ali bomo imeli specifično srečanje tri ali šest mesecev po Kopenhagnu, oziroma ali bo uh, to delo opravljeno pred srečanjem naslednje leto v Mehiki. Nismo se pa odpovedali pravno zavezujoči pogodbi. Kopenhagenska pogodba bi morala biti naslednica kjotskega protokola. Kaj so elementi, ki, pričak ki jih pričakujemo Vsaj pet pomembnih elementov se bo moralo obravnavati v Kopenhagnu. Najpomembnejše vprašanje je zmanjšanje emisij CO2. Ne vidim možnosti, da glede tega ne bi dobili dogovorov v Kopenhagnu. Brez tega Kopenhagen ne bo mogel biti uspeh. Želimo si zmanjšanje emisij eh, strani razvitih držav, želimo pa si tudi oprijemljivih ukrepov strani gospodarstev v razvoju. Naše sporočilo je bilo jasno razumljeno in uh, Kitajska in Indija sedaj gresta v smer zmanjšanja izpustov CO2. Torej, to zmanjšanje in prilagajanje bo eno izmed glavnih elementov to moramo doseči strani vseh razvitih držav, pa tudi strani držav v razvoju, strani Kitajske, Južne Afrike, Brazilije, Indije in tako naprej. Eh, ukvarjali se bomo tudi z schemo CCS in z obnovljivimi viri, z deforestacijo. Morali pa se bomo dogovoriti tudi o finančnem svežnju, Vse to bo del političnega sporazuma. Gospod Piber je vprašal, ali bo to spremenilo karkoli, kar je bilo sprejeto v okviru podnebno-energetskega svežnja lansko leto. Torej, direktive glede CCS, glede porazdelovanja bremen, vse to je enostranska zadeva, da bi torej uh, za 20 odstotkov zmanjšali emisije do leta 2020 eh, v primerjavi z ravnjo iz leta 1990. To je enostranska zaveza, glede katere je Evropa povedala, da je pripravljena zvišati cilje na 30 odstotkov, če se bodo zavezali k podobnim prizadevanjem tudi drugi globalni akterji. Torej, 20 odstotkov ostane, to je del zakonodaje, časovnica pa je tako podrobno zastavljena, da vsi zaradi tega nekoliko trpimo, ampak eh, to časovnico moramo izvajati. ETS, kako je zastavljena za obdobje 2013-2020. Torej, to bo ostalo tako, kot je bilo dogovorjeno novembra lansko leto. Vprašali ste me, ali obstaja tudi načrt B. Torej, to je povezano z vprašanjem, kaj se bo zgodilo z, v Kopenhagnu, kako se bodo zavezale druge države. Gre za vprašanje, ali bo Evropska unija povečala svoje cilje na 30 odstotkov in kako bo to doseženo. Lahko je to deloma skozi porazdelitev bremen, deloma skozi ATS, deloma skozi deforestacijo in drugimi zavezami na področju gozdarstva. Forest management. Torej, gre za um, upravljanje gozdov, za upravljanje kmetijstva. Vse to ni vključeno v zavezo 20 odstotkov, ampak vseeno bi lahko tukaj dosegli nove dogovore po, oziroma glede na izide pogajanj v Kopenhagnu. Gospa Nibler je vprašala, kako se bomo odločali o uporabi 300 milijonov, ki so bili vzeti iz rezerve, kdo je tisti, ki v končni fazi odloča. Ta odločitev poteka v dveh stopnjah. Najprej potrebujemo osnutek eh, sklepa, ki bo vseboval določila o tem, kako porazdeliti teh 300 milijonov gre za uh, porazdelitve po dosjejih, po državah članicah. Glede na to, kdo dela tehnično analizo, upamo, da bo to naredila Evropska investicijska banka. Vse to mora biti opisano v tem sklepu. In velik del, pomemben delež dela bodo morale upraviti države članice. Morajo izbrati projekte, ki jih želijo vključiti uh, oziroma ki jih želijo financirati za temi 300 milijoni. In na to bo komisija sprejela končno odločitev. Gre za postopek komitologije. Vendar pa bi rad povdaril, da bodo države članice odigrale pomembno vlogo in zato si želimo polne zavezanosti držav članic temu vprašanju. Vprašali ste me tudi o, o projektu Desertek, ali bo ta projekt dobil sredstva sredstva iz eh, teh 300 milijonov evrov. Eh, ne, temu ne bo tako. Ta denar je omejen na projekte, ki so izvajani na, evropski, na evropskem teritoriju. Ta projekt pa bo potekal v puščavi, torej zune Evropske unije. In temu ne bo namenjen ta nov denar iz rezerve. Tako je odločil zakonodajalec. Ampak eh, v, v poštev bodo prišli eh, kohezijski sklad, eh, kohezijski projekti in tako naprej. Prav tako ste me vprašali o podnebni znanosti in uh, novih dognanjih, torej ali bi morali revidirati naše sklepe. Sami se zanašamo na medvladni panel za podnebne spremembe IPPC in uh, zato bi moral ta panel odločiti o tem, ali so novi argumenti smiselni ali ne. Slišal sem o novih dokazih o tem, da bi naj bile temperature stabilne, potem spet drugi pravijo, da še vedno velja scenarij, da se bo do zvišale temperature za, dva, za dve stopinje. Sami si želimo konsensa v skupnosti znanstvenikov, mi smo pa obsojeni na možne revizije podnebne znanosti, ampak na podlagi dognanj IPPC-ja. Revizijo načrtujemo za leto 2014, vedno pa so možni tudi umestni pregledi. Gospa Tiko je postavila vprašanje o uporabi sredstev za prilagajanje in ublažitev znotraj Evrope. V nedavnem finančnem dokumentu, ki ga je sprejela komisija, gre za sporočilo komisije o financiranju eh, podnebnih sprememb. Komisija je jasno povedala, da mora biti več ukrepov financiranih iz skupnostnega proračuna. In upamo, da bomo v razpravah o finančni perspektivi, ki bo potekala v naslednjih letih, to pomembno vprašanje, kako ta dene, denar bliže približati političnim ciljem, katerim se je zavezala Evropska unija. Gotovo to velja za uh, gradbeništvo, tudi za promet, uh, velja tudi za direktivo o porazdelitvi bremen. Kar se tiče podjetij, podjetja so pokrita schemo ETS, časovnica je jasno zastavljena. Od leta 2013 bomo imeli nov režim ETS. In vsaka javna podpora strani podjetij bi morala iti skozi pravila glede državne pomoči. Če bodo torej ta pravila spoštovana, potem bi bilo to možno, vendar pa to ni glavni element vprašanja financiranja skozi podjetja. Upamo, da bo oglični odjoma trg z oglikom nagradil nizkooglična gospodarstva in upamo, da bodo države članice izgradile nov energetski sektor nove investicije na področju energije so zavezane nizkooglično gospodarstvo. Hvala lepa. Hvala lepa. Še pet govornikov se je javilo k besedi. Časa imamo še pet minut. Prosim, da vsi postavite vprašanje v eni minuti, tako da bo lahko govorila še komisija. Sicer bomo dobili probleme s tolmači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 kriterij desetih odstotkov, da bi to veljalo za najučinkovitejše obrate. Tega vidika niste omenili. Vemo, da obstajajo velike pritiski iz posameznih sektorjev da bi dobili vedno, natanč, vedno bolj natančne definicije kriterijev in obstaja nevarnost, da bo direktiva s tem izgubila svojo učinkovitost. Potem ste govorili o brezplačnem dodeljevanju, o selitvi viro CO2. Ali tukaj obstajajo ukrepe, ki bi jih lahko poduzela komisija, da bi preprečila selitve virov CO2? Lahko bi se zgodilo, da bi del proizvodnje bil predstavljen, eh, istočasno pa bi skoristili tudi to brezplačno dodeljevanje kvot in to ne bi prepričilo selitve virov CO2. Potem, kar se tiče zavezanosti drugih držav članic. Gospod Debor je povedal, da se druge države dejansko angažirajo in pri pripravi seznama sektorjev, ki ne bodo podvrženi, ki ne bodo um, obravnavani kot izjeme. Tukaj druge države niso bile vključene. Ne moremo izhajati iz tega, da bo Evropa sama upravila celotno delo. In potem še zadnje. Zadnja točka. Eh, zaradi gospodarske krize so se emisije zmanjšale in eh, gospodarstveniki sedaj pravijo, da bodo prizadevanja za zmanjšanje emisij za 30 odstotkov, da bodo sedaj manjša kot pa ta, ki bi jih morali podozeti še pred enim letom, zato da bi emisije zmanjšali za 20 odstotkov. Uh, torej, zmanjšali smo se tudi uh, k cilju povečanja energetske učinkovitosti za 20 odstotkov. To bi lahko zmotilo trg CO2, saj bi s tem uh, se cene uh, dovoljenic oziroma kvot znižale. tukaj si želimo več eh, konkurence strani komisije. Eh, eh, Gospod Vohan, hvala lepa. V zadnjem času smo videli, da so bili razviti novi ukrepi tudi na področju premogovništva in to bo v prihodnosti odvisno od razvijanja scheme CCS. Britanska vlada je eh, lansirala štiri pilotne projekte na tem področju po celotni državi. Zanima me tudi eh, vprašanje glede tega, kako bo sedaj razporejen ta novi denar iz rezerve, eh, torej tudi geografsko in tehnološko. In potem še eno vprašanje v povezavi z tehnologijo, ali Evropska komisija razmišlja uh, o teh novih tehnologijah, ki so sedaj na razpolago in imajo praviti z izgorevanjem. Gospa Gutierrez Cortines. Hvala lepa. Nekaj vprašanj. Najprej. Raziskave v zadnjih letih kažejo, da je odnašanje glede podnebnih sprememb zelo različno glede na regionalno razsežnost sever ali jug. Vendar pa seveda podnebne spremembe tega ne upoštevajo. Kdaj bomo to tudi upoštevali? Vemo tudi, da bi 20-odstotno znižanje prizadelo industrijo. Kaj pa kmetijstvo? ko govorimo o prednostih kmetijstva pri absorpciji CO2, je to tudi pomembno vprašanje, kar se podnebnih sprememb tiče. Ali je razlog za to, da ni bilo kmetijstvo vključeno, ta, da je to zelo občutljiva panoga. Je to glavni razlog? Ali pa gre morda za to, da znanost še ni dosegla dovolj napredka, da bi dobili prave informacije o kmetijstvu. Karvaljo. Hvala lepa. Najprej pozdravljam gospoda Derbakeja v našem odboru. Že vrsto let sodelujete z nami. Odbor ITRE je tudi odbor za podnebne spremembe, kot je odbor za okolje, to so izpostavili že tudi kolegi. In uspeh podnebnega svežnja je šel tudi iz tega, ker smo ugotovili, da je industrija tudi zelo podnebna, pomembna za podnebje in to nam je dovolilo in omogočilo doseči dogovor. In zato tudi imamo danes stališče, kot ga imamo za Köbenhavn, kar se pete točke tiče, CCS, tukaj imamo vprašanje. Mislim, da imamo že 11 projektov CCS v načrtu za oživitev gospodarstva, vendar pa kolikor vem, ta načrt podpira samo prvo fazo stroškov teh projektov. Bodo ti projekti tudi dobili sredstva iz teh 300 milijonov, če da. ali bo to prednostna naloga za te projekte? Gospod Weber. Eh, Hvala lepa. Dodal bi vprašanje, knjizo vprašanj, ki smo jih slišali. Gre za konkretno oblikovanje sistema ETS, kar se kvot tiče. V tem trenutku imamo spor prihaja do konflikta v Evropskem svetu, manjšina se zauzema za to, da bi imeli različno podlago, medtem ko komisija pravi, da moramo imeti enotno. To mislim, da je stališče, ki je veliko bolj razumno in tudi gospodarsko izgleda boljše. Tako lahko razrešimo ta spor in kako bomo to oblikovali. Konec koncev. Optimistični smo, če bomo dosegli uspeh v Kibnehavnu, bomo lahko nadrevali, napredovali, vendar pa kako bi lahko oblikovali srednjeročno ta sistem kvot. Um, Hvala lepa, sedaj pa prosim komisijo za odgovor. Hvala lepa, gospod predsednik, kar se da kratek bom, kar se kriterijev tiče in teh desetih odstotkov ali komisija jemlje resno teh 10 odstotkov, da, vendar pa zakonodajec je dejal, da mora biti to izhodišče za kriterije. Torej, teh 10 odstotkov je zelo pomemben element pri razpravi o kriterijih, vendar pa gre za izhodišče. In o tem se sedaj pogovarjamo z industrijo pri desetih odstotkih kot izhodišče, imamo zelo pomemben element. Celotna vsota brezplačnih dovoljenic je količinsko omejen. Torej, če damo nekomu več, potem drugi dobijo manj. In mislim, da se tega še ne zavedajo vsi prav dobro. Strošek 20-30 odstotkov, ti so se znižali, v časih krize. Emisije padajo, ker gospodarstvo še okreva. Ali moramo tukaj sprejeti dodatne ukrepe? Včasih da, včasih ne. Stališče komisije je, da smo se dogovorili o 20 odstotkih in vse, kar bo več, je stvar dogovora po Köbenhavnu. Komisija mora pripraviti presojo vplivo. In prepričan sem, da če gospodarstvo ne bo doseglo rasti iz prejšnjih let, bomo morali seveda spremeniti sredstva za dosego ciljev. Kar se učinkovitosti tiče in GD okolje, to je tretji pomemben element. Imamo obnovljive vire energije imamo toplogredne emisije in imamo tudi cilj 20 odstotkov glede energetske učinkovitosti. Ta še ni podan v zakonodaji. To je ta razlika z dvema prejšnjima ciljema. Vendar pa tudi prva dva cilja prispevata k energetske učinkovitosti in eden glavnih ciljev ETS je bil povečanje energetske učinkovitosti pri vzorcih investiranja podjetij. Tako da si moramo ogledati preplet vseh dejavnikov. In še vprašanje o tehnologiji CCS. Da, omenili ste tri, prave tri, lahko pa jih tudi združimo z dejavnostmi sekvestracije, vendar pa moramo imeti tudi shranjevanje, tako da združujemo različne tehnologije z različnimi zmogljivostmi shranjevanja, tako da bomo imeli osem različnih dejavnosti. In mislim, da bi to morali upoštevati. Ali bi naj imeli sedem ali devet, seveda o tem se lahko še pogovarjamo. Kar se vprašanja gospe Gutierrez tiče, kmetijstvo je seveda zelo pomembna panoga. Imeli smo zelo dobra pogajanja in pogovore o spremembah namennosti zemljišč in gozdarstva. In zaključki zadnjega Evropskega sveta bodo zelo pomembni za izpolnjevanje ciljev, o katerih se bomo dogovorili na globalni ravni v Kebnhavnu, kar se verifikacije, nadzora in poročanja tiče, pa še ne vemo točno, kaj se na področju kmetijstva dogaja v primerjavi z industrijsko panogo. Zato v tem trenutku ločujemo kmetijstvo. Kar se vprašanja gospe Karvaljo tiče, o projektih CCS, ali bo podpora iz Evropskega načrta za oživitev gospodarstva lahko združljiva s temi projekti, da to bi bilo možno, kajti vemo, da so projekti CCS potencialno tako dragi, da bi združevanje pomoči morda lahko pomenilo, da bi potem projekte lahko tudi izvedli, kajti govorimo o kar visokih sotah, 300-500 milijonov evrov. Izbrali pa smo vsaj 12 demonstracijskih projektov, ki bi jih naj začeli izvajati kar se da hitro. In še vprašanje gospoda Webra o edinstveni podlagi za licitiranje, ali bi naj države članice šle v to smer. Komisija je mnenja, odločno mnenja, da potrebujemo enotno podlago za dražbo. To je edina pot. Potrebno je še nekaj pojasnil, kajti prihodki sistema dražb bodo prišli na račun držav članic. In seveda držav članice menijo, da bodo nadzorovali ta sredstva, samo če bodo nadzorovali tudi sistem dražb. In sedaj skušamo razložiti državam članicam, da je boljše imeti enotni sistem, ne pa več sistemov, kajti to bi bilo predrago in ne bi bila dobra rešitev za Evropo. Opažamo pa, da bo potrebno stvari še pojasniti in to sedaj poteka. Prav tako imamo umestne rešitve med enotno podlago in več podlagami. Lahko bi imeli hibridni, mešan sistem